Uh, uh, Začeli bomo pozdravljeni. Prva točka je sprejetje dnevnega reda. Če nihče ne nasprotuje, je dnevni red sprejeti. hrvaščina, danščina in irščina ne bodo na voljo danes popovdan. Glasovali bomo jutri ob 20 pred 12. Prinesite svoje glasovalne kartice, prosim. Zdaj pa potrditev zapisnikov. 30. marec 2017, 26. september 2016 in 11. ter 12. juli 2016. Če niče ne nasprotuje zapisniku, bo zapisnik sprejet. Dobro, kolegice in kolegi. Ta tema je bila obrščena na dnevni red v okviru dela odbora Libe na področju azila in migracijskih politik. Zadeva deklaracijo z Malte z začetka februarja 2017. Tam je svet navedel, da bo okrepil sodelovanje z Libijo, kajti Libija je glavna država odhodov, prav tako pa bodo sodelovali z severnoafriškimi in subsaharskimi sosedami, zato da bi zmanjšali prihoda migrantov in oseb, ki iščejo mednarodno zaščito po srednje sredozemski poti. Več kot 180 tisoč prihodov je bilo zabeleženih leta 2016, večino v Italiji. Prav tako se je rekordno število ljudi utopilo v sredozemlju, medtem ko so poskušali v Evropo priti po tej nevarni poti. Zaradi tega je bila sprejeta izjava EU Turčija, tako smo uspeli močno zmanjšati nezakonita prečkanja v vzhodnem sredozemlju in pogosto se o tem govori kot morebitnem načrtu za podoben dogovor z vlado v Libiji. Po deklaraciji iz Malte bi to pomenilo, da bi Libijo stabilizirali in to je prednostna naloga za Evropsko unijo. Unija bi prispevala k temu, da bi gradili zmogljivosti, tako da bi lahko oblasti spet prevzeli nadzor nad mejami, na kopnem in na morju, prav tako pa bi se borili proti tihotapljanju ljudi. Deklaracija z Malte navaja več konkretnih ukrepov, ampak mi se bomo posvečali danes dvema in sicer prvič, kjerkoli je mogoče, se bo podpiralo razvoj lokalnih skupnosti v Libiji, še posebej v priobaljnih območjih in na kopenskih mejah Libije ter na migracijskih poteh, zato da bi izboljšali socialno-ekonomsko situacijo in izboljšali odpornost teh skupnosti in drugič zagotoviti bomo poskušali ustrezne zmogljivosti za sprejem v Libiji, zato da bi pomagali imigrantom skupaj z UNHCR in ION. Ta točka spada tudi pod pristojnost odbora AFETA, zato smo kolege iz AFETA povabili, da sodelujo na tem zasedanju. Podariti želim, da je to ključni del odbora Libe, in njegovega dela na področju azila in migracijskih politik. Prejšnji teden je več članov odbora Libe obiskalo Italijo, kjer so si pogledali, kako se zadeve razvijajo na terenu v zvezi z srednje sredozemsko potjo. Prav tako smo že imeli srečanja z direktorjem Evropske mejne in obalne straže v zvezi z pomočjo pri boju proti tihotapljenju in trgovini z ljudmi po tej poti. Zato je smiselno, če Zdaj ta odbor preveri tudi razmere v Libiji skupaj z kolegicami in kolegi iz odbora AFED. Prvič, ali najprej bomo slišali predstavitev zdravnikov brez meja, MSF, o razmerah v taboriščih za pridržanje v Libiji, to so zahtevali koordinatorji, potem pa se bo sta oglasila še komisija in Evropska služba za zunanje delovanje. Z veseljem pozdravljam tukaj Anne-Marie Lof, ona je vodja izvajanja programov za Libijo, z nami pa je tudi gospa Inna Vaskez, ki je predstavnica Evropske unije v organizaciji Zdravniki brez meja. Gospa Lof, izvolite, ne bere, boste povedali, kakšne so razmere v centri za pridržanje v Libiji. Izvolite. Hvala lepa, hvala za to povabilo in hvala, da lahko govorim pred vami delam za organizacijo Zdravniki brez meja in od leta 2015 imamo dve reševalni plovili v sredozemlju in eh, rešujemo ljudi, ki poskušajo priti v Evropo. Slišali smo že zelo grozljive zgodbe o tem, čemu so izpostavljeni v Libiji. In to je vodilo do tega, da smo šli v Libijo in da zdaj tam ocenjujemo neke projekte. To pomeni, da smo v edinstvenem položaju, da vidimo, kaj se dogaja v Libiji, kajti mi smo edina organizacija, ki je prisotna z mednarodnim osebjem. Druge organizacije so prisotne, ampak samo z libijskim osebjem zaradi težav z varnostjo prisotni smo v približno desetih centrih za pridržanje v Tripolisu in v Misrati. Govorimo z pridržanimi in to vsak dan. Želimo vam ponuditi svoje znanje in svoje informacije, zato da bi Evropska unija lahko sprejemala ustrezne odločitve. Čisto na hitro. Migracijske poti kakor vidite na zemljevidu, vse poti vodijo ne v Rim, ampak v Tripolis. Zdi se, da je Tripoli vsaj v tem delu sveta središče sveta za migrante. Centri za pridržanje, ki jih obiskujemo vsak dan, niso vsi enaki, ampak so vsi podobni na številne načine in eden od načinov po katerih so vsi podobni, je pomankanje prostora. Centri so zelo natrpani, ljudje so zaprti v zgradbah, ki niso namenjene temu, gre za skladišča, ki so jim dodali nekaj stranič, naprimer. Ljudje so strpani tam in tam čakajo po več mesecev. Pred letom dni smo ugotovili, da so ljudje imeli včasih manj kot pol kvadratnega metra na voljo. Lahko samo sedijo in se objamejo čez kolena, ne morejo niti leči. Res je zelo natrpano. Ni okn, ni kroženja zraka, ljudje ne smejo ven, neprestano so zaprti v zgradbah. To se imenuje centri za pridržanje ali začasni centri za sprejem, ampak to so dejansko skladišča ljudi. Ti pogoji, te razmere se ponavljajo povsod. Predstavljate si lahko, da če so ljudje tako natrpani skupaj več tednov ali mesecev, se okužbe in bolezni zelo hitro širijo govorimo z ljudmi, prav tako jim ponujamo zdravstveno nego. Ljudje lahko pridejo do nas iz kakršnega koli razloga. Z njimi klepetamo in nekateri nam povedo, da so tam že na mesece, 10, 11 mesecev ni nič nenavadnega. Ne vedo, zakaj so zaprti. Nekateri imajo celo veljavne vizume, da so lahko v Libiji. Te ljudi so naključno pobrali z ulic Nekateri ljudje imajo celo kartice UNHCR, torej registrirala jih je organizacija UNHCR, pa še vedno so zaprti v teh centrih za predržanje. Ne vedo, kako dolgo bodo zaprti, ne morejo vplivati na svoje razmere in znajdejo se res v brezupnem položaju. Vse skupaj je torej zelo, zelo težko. libijsko gospodarstvo. Je na krhkih nogah in posel z migranti po drugi strani cveti. To je zaskrbljujoče, kaj te ne gre za blago, gre za ljudi, z njimi pa se ravna kot z blagom. Ljudi se prodaja, lahko celo sponzorirate migranta, če želite, to pomeni, da plačate določeno vsoto in migranta potem odpeljete preprosto domov. To se zgodi in ljudje so potem prisiljeni delati, ljudje so prisiljeni v prostitucijo, ženske, moški morajo delati. Gre skoraj za sodoben trg sužnjev. Na tej sliki lahko v ozadju vidite, da so stene mokre tja ljudje mečejo urin, zato da lahko izpari, ker nimajo stranišč. Po zimi je precej mrzlo v Tripoliju in v Misrati, nimajo centralnega ogrevanja, pravzaprav nimajo sploh ogrevanja, da odeje dobijo, ampak te niso posebej tople in ne pomagajo. Kakor lahko vidite, so ljudje res natrpani in v odejah se tudi nabirajo pršice, naprimer. Tudi ženske in otroci so pridržane. Ženske so ločene od moških, imajo nekoliko več prostora, vsaj običajno, ampak še vedno prostora ni veliko. Prav tako vidimo veliko otrok, ki so pri svojih materah ali pa novorojencu. Veliko je pa tudi otrok mlajših od pet let. To je zelo slabo za njihovo zdravje in njihovo duševno zdravje. Zato menimo, da ženske, nosečnice in manjši otroci ne bi smeli biti v teh centrih. Vendar z libijskimi oblastmi je težko o tem govoriti, kajti oni niso podpisali konvencije iz leta 1951. In še ena ranljiva skupina so mladoletniki brez spremstva, torej otroci, ki nimajo svojih staršev tam. Kar nekaj jih vidimo tudi na ladjah, ki jih rešimo v sredozemlju. To je zelo ranljiva skupina, ki je pogosto žrtev izkoriščanja. Voda, sanitarije, higiena v teh razmerah, kako si lahko predstavljate, zadeve niso rožnate. Nikoli ni dovolj stranišč, tudi če stranišča so, so običajno zunaj celic, ampak ljudje jih potem ne smejo uporabljati, zato ker ne smejo ven. Voda za pitje je običajno slabe kakovosti, prav tako ni dostopa do mila ali izdelkov za čiščenje. Celice se ne čištijo, ljudje se ne morejo tuširati in obstajajo nekaj poskusov, da bi razdelili predmete za čiščenje, ampak slišali smo, da takoj, ko organizacije zapustijo lokacijo, se jim te predmete zaseže. To je seveda slabo za zdravje ljudi in vidimo lahko posledice na fizičnem in duševnem zdravju veliko je smrti, ki bi jih bilo mogoče preprečiti. Na tej sliki lahko vidite dva odrasla moška, ki sta podhranjena. To je zelo resen problem pri odraslih. Veliko težav imamo. Izvajamo programe tudi v državah, kjer ljudje običajno odhajajo. Ampak tudi tam se ne srečujemo pogosto krat z težavami podhranjenosti pri odraslih. Tukaj pa in zaradi tega so ljudje bolj izpostavljeni boleznim. In kaj lahko storimo za nje, če so ljudje res v slabem stanju, jih eh, lahko odpeljemo v bolnišnico. Zdaj pa se seveda pojavijo težave z zdravstvenim sistemom v Libiji. Od leta 2011 se izvaja študija o padcu storitev, ki so na voljo v okviru vladnega zdravstvenega sistema. Primankuje tudi zdravnikov, naprimer, zato je res težko oskrbeti ljudi. Podhranjenost vidimo, da pridržani ne dobijo dovolj hrane, namenoma se jih hira. Podhranjenost sem že omenila, tega ne bom ponavljala. Vidimo, naprimer, da ljudi pustijo, da umrejo, ta oseba je podhranjena, imel je diarejo in tri dni so ga pustili v tej kopalnici. Pustili so ga, da bi umrl. Veliko je kožnih okužb, veliko je muh. In težave s kožo se lahko pojavljajo tudi zaradi opeklin od goriva, če gorivo pride na kožo in potem pride v stik z slano morsko vodo, se lahko pojavijo hude opekline. Prav tako vidimo travmo z predmeti in uh, ljudje, ljudi pretepajo, ko pridejo v te centre. Tudi nekatere rane so konsistentne z mučenjem, naprimer. Gre za primere skrajnega nasilja. Veliko smo slišali o tem, da je nasilje res neozdržno, tako pri mladoletnikih kot pri odraslih. To je samo nekaj fotografij žrtev. Mislim, da je jasno, da so razmere za migrante v Libiji res slabe. Vem, da mi zmanjkuje časa. Najbolj pomembno sporočilo pa je, da so migranti vir dobička za nekatere. Če bomo še več denarja poslali tja, bo problem slabši. Ne pomaga, da dajemo denar. Ne bo pomagalo, če bomo tja samo pošiljali finance. Ne bo pomagalo, če bomo izboljševali samo pogoje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 prispevkom gospe Luz in tem, kar bomo slišali kasneje. Torej, slišali smo, da bo prišlo več uh, financ v Libijo in Severno Afriko. No, zanima me, koliko napredka ste dosegli na področju dostopa agencij za združne narode, zato da bi lahko izvali programe objektivno in neodvisno. In zanima me, kaj nam lahko poveste o možnostih za ustrezno spremljanje, tudi kar zadeva primere zaščite, tudi kar zadeva preselitev, če ljudi ni mogoče poslati ven iz Libije, potem je treba govoriti o ponovni naselitvi. In zanima me, ali lahko kaj poveste tudi o analizi usposabljanja libijske obaljne straže. Hvala. Hvala, gospod Popovski. Komisija, izvolite. Madam Chair. Um, Hvala lepa, gospa predsedajoča. V Libiji lahko govorimo o mešanih migranski krizi, ne gre samo za begunce, ampak migranti in begunci imajo tam specifične potrebe. Treba je zagotoviti učinkovito spremljanje in poiskati rešitve. Mi smo Evropska unija in imamo nekaj ciljev v EU. Sveda najprej gre za reševanje življenj. Srednje sredozemska pot je še vedno zelo nevarna in tudi zelo aktivna vse odvisno od vremenskih pogojev. 4500 migrantov vsaj je izgubilo življenje leta 2016. Zato moramo rešiti tiste, ki se odpravijo na pot v prenatrpanih ladjah, ki niso primerne za takšno pot. In to je tudi namen operacije, ki se imenuje Sofija. K usposabljanju obalne straže se bom vrnil k malu. Glavni cilj operacije Sofije je, da bi prelomili ali spodkopali poslovni model trgovcev z ljudmi. To je nažalost posel, ki cveti v Libiji. Želimo zagotoviti namudno pomoč tistim, ki jih rešimo na morju. Prav tako pa želimo izboljšati pogoje življenja v teh centrih. Komentar ni potreben. Vaš kolega, vaš predstavnik v Libiji mi je podal zelo podobno predstavitev prejšnji mesec. Naš glavni cilj pa je, da pomagamo najbolj ranljivim migrantom, pomagamo naprimer z prostovoljnim vračanjem domov. Z mednarodno organizacijo za migracijo smo se za leto 2017 dogovorili, da bomo vrnili 15 tisoč oseb, ampak to je seveda odvisno od dostopa in to je še vedno glavni izziv. K temu se bomo še vrnili. Prav tako želimo zagotoviti alternativo centrom za predržanje. To so lokacija na odprtem. Prav tako je treba zagotoviti stabilnost skupnosti gostiteljic. Samo odstotek ljudi ostane v teh taboriščih ali centri za predržanje, veliko število jih pa živi v lokalnih skupnostih, zato predlagamo, da zagotovimo osnovne storitve in socialno-ekonomske možnosti. To bi koristilo tako migrantom kot tudi lokalnim skupnostim. In po mojem mnenju bo to pomagalo večini migrantom. Številke so različne, ampak predvidevamo, da je tam skoraj milijon ljudi v Libiji. Torej. Velika večina teh pa v Libijo ni prišla z namenom, da bi prišli v Evropo. To je tradicionalni vzorec v regionalni dinamiki. Ti ljudje so včasih pač prišli v Libijo, da bi delali, zdaj dela ni in oni so zdaj v tem na vzkrižju. To je že del našega programa, 90 milijonov evrov smo temu namenili, 12. aprila smo sprejeli ta proračun, gre pa za program v okviru skrbniškega sklada za Afriko, gre za tako imenovano afriško okno. In zdaj se izvaja prvi del programa, torej 200 milijonov evrov. To je proračun, ki ga predlaga komisija in vode držav in vlad so to potrdili za leto 2017 in za intervencije za leto 2017 v okviru skrbniškega sklada. To pa je specifični program za Libijo, torej prvi korak in program bo izvajala Mednarodna organizacija za migracije, UNHCR, UNICEF pa tudi nemška agencija GIZ. Odločitev je bila sprejeta, zdaj pa iščemo izvajalce. Pogodbe naj bi podpisali do sredine ali konca maja. Torej, zadeva bi šla hitro naprej. Migracijske tokove želimo bolje obladovati na mejah. To pomeni, da bomo usposabljali obmejne organe. Usposabljali bomo tudi obalno stražo, tudi to je bilo omenjeno, zato da se bodo znali boriti proti tihotapcem in to tako, kot je treba. Migrante in begunce je treba obravnavati ustrezno. Čeprav seveda obstaja pravna brzel, zato ker Libija ni podpisala ženevske konvencije. še dva odgovora, torej usposabljanje obalne straže, to se je začelo oktobra in prvi diplomanti, če lahko tako rečem, so že na terenu, ampak gre za tekoči proces. Institucije v Libiji so negotove, dejansko imamo dve obalne straži, ena poroča notranjemu ministrstvu, druga poroča obravnemu ministrstvu poveljnika obeh služb bosta prišla v Brusel jutri, spregovorili bodo o potrebah, ki jih imajo, prav tako bodo govorili z Evropsko službo za zonanje delovanje. Govorili bomo o tem, kaj jim lahko ponudimo, kako smo lahko pregledni in kako bomo poskrbeli, da se pomoč uporablja tako, kot je treba. Kako poskrbeti, da so torej sredstva porabljena ustrezna. Dostop ostaja problem tudi za nas. Naša delegacija deluje iz Tunisa. Vsak dan nimamo dostopa do libijskih oblasti, nacionalnih ali lokalnih. Ne morejo ustrezno upravljati z denarjem, zato ker niso na terenu. ION se počasi vrača, ampak to je odvisno od varnostne ocene Združenih narod, narodov to vpliva na praktično vse, zato ne moremo sprejeti odločitve iz varnostnih razlogov, da bi osebe poslali nazaj v Libijo. Smo pa v tesnem stiku z kolegicami in kolegi iz Združenih narodov, še posebej z gospodom Koblejem, pred, posebnim predstavnikom OZN v Tunisu. Če sklenem. Libije ne obravnavamo samo skozi lečo ukrepanja, ampak eh, gledati je treba tudi z političnega vidika. To bomo morali upeti v svoje dejanja, če želimo rešiti migracijsko krizo v Libiji. In to je za nas pragotovo prednostna naloga v prihajajočih tednih in mesecih. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa, gospod Pantiroli, Evropska služba za zunanje delovanje, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Razmere v Libiji se ne izboljšujejo, politična kriza se slabša in veliko je napetosti in tudi varnost ni zagotovljena general Hafta vodi vojsko in nasprotujejo svetu iz Misrate. Gospod Popovski je to že omenil, namreč dolgoročni cilj Evropske unije je, da bi Libiji pomagali pri oblikovanju demokratične in uspešne države. To se ne bo zgodilo danes ali jutri, zadeva je zelo zapletena, spodbujali bomo demokracijo delali bomo na ustavi, delo se nadaljuje v zvezi s tem, nekaj napredka je, s tem smo zadovoljni, ampak kar veliko dela nas še čaka. Prav tako želimo spodbujati oblikovanje močnih institucij civilne družbe in zasebnega sektorja. Tega ni bilo v Libiji, mi želimo to zagotoviti podpiramo štiri vrste ukrepov. In sicer bolj aktivno bomo poskusili pospešiti politični proces in podpiramo tudi dogovore iz decembra 2015. Pomagamo predsedniškemu svetu in mednarodno priznani vladi. Želimo združiti vse deležnike v Libiji, in jih zbrati za eno pogojavsko mizo. Sodelujemo z OZN in podpiramo tudi pobude na regionalni ravni. 18. aprila se je Evropska unija pridružila Afriški uniji, Evropski ligi in libijskim eh, predstavnikom, zato da smo pripravili nov format, ki bo poskusil zagotoviti, da se bodo združili vsi akteri v Libiji. Kakor je rekel gospod Popovski, tega ne obravnavamo samo na ravni migracije. Najprej vam želim povedati, kakšen je naš pristop do migracije v Libiji, ampak še predtem vam želim povedati, da smo zagotovili 120 milijonov evrov dvostranske pomoči delamo za civilno družbo, demokratično družbo, podpiramo politični proces, seveda. Poleg tega pa smo zagotovili tudi človekoljubno pomoč, ki je na voljo vsem, ki so prizadeti, torej notranje razseljeni, begunci in druge randljive skupine. Naš namen je poiskati politično rešitev, ampak še več kot to, Če se želimo spopasti z izzivi, če želimo zaščititi Libijo, če se želimo boriti proti tih otapcem, potem je to v interesu obeh, nas in Libije. Rešili bomo življenje in spodbudili bomo mir in stabilnost. Zato so pri OZN razvili celovit pristop za obvladovanje migracijskih tokov v Libijo in iz nje. To pomeni, da sodelujemo z Libijo in libijskimi oblastmi. Mačej je že povedal, kakšni so naši ukrepi in kakšno je sodelovanje z UNHCR in IOM. Pomagamo ljudem v centrih za predržanje in tudi vsem drugim. To pomeni, da sodelujemo tudi z južnimi sosedami Libije. Želimo prepričati, da bi vedno več ljudi šlo v Libijo. To pomeni, da okrepimo sodelovanje z južnimi sosedami. Krepimo pa tudi sodelovanje med Libijo in južnimi sosedami, zato da bi izboljšali razmere na južni meji. Poleg tega zagotavljamo tudi usposabljanje in grajenje zmogljivosti. Imamo operacijo Sofija in operacijo Morski koniček, naprimer. Poučujemo osebe o človekovih pravicah in tako naprej. Seveda naš namen pa je, da bi spodkopali tih otroce z ljudmi in njihove poslovne modele. In seveda sodelujemo tudi z libijskimi oblastmi. Treba pa je vedeti še nekaj. Libijske oblasti še ne nadzorujejo celotnega ozemlja. Pomagamo jim tudi z specifičnimi programi. Izvajamo naprimer civilne misije na področju policije in pravosodja. Vsak dan smo v dialogu z njimi, zato da bi jih opozorili na to, kako pomembno je, da poskusijo izboljšati pogoje za migrante v taboriščih. Seveda, kako je povedal Mačej, vedeti je treba, da je realnost na terenu zelo težavna, varnosti ni, vlada ne vlada celotnega ozemlja prav tako ni dostopa za mednarodne organizacije in osebe. To je to, najlepša hvala. Okay. Not very optimistic. Hvala lepa. No, ta podoba ni ravno optimistična. Lepo se vam zahvaljujem. Sedaj pa bi dala besedo najprej koordinatorjem Libe i e, Evropska ljudska stranka. Gospa Roberta Mecola, hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej bi se rada zahvalila vsem govornikom, ki so bili tako odkriti, odpreto srčni in, in hvala tudi za predloge, za rešitve, o katerih bi lahko razmislili v Evropskem parlamentu. To, se, to so teme, ki presegajo um, um, zgolj to temo. Torej, to, kar se dogaja v Libiji, ima velikanski vpliv na uh, Evropsko unijo. Prihajam z Malte in eh, moja država je zelo blizu tako eh, krhkega sosedstva. In to pomeni, da je to zelo občutljivo vprašanje in zato moramo pogledati, kaj bi lahko storili, kajte ne smemo dovoliti, da bi Libija postala propadla država ki bi se lahko polotile skupine islamske države ali pa določene teroristične skupine, ki bi lahko um, dobile mm, središče za delovanje tam. Um, imeti moramo proaktivni pristop in zato eh, čestitam službi za zanane delovanje in pa Evropske komisije, kajti mi uh, moramo imeti to temo čisto na vrhu dnevnega reda. Mi moramo odigrati pomembno vlogo, kajti omogočiti moramo predvsem dialog med različnimi skupinami v Libiji. Uh, Omenila sem skupine. Govorila sem z tistimi iz moje države, ki pogosto obiščajo eh, Libijo in dajali so mi, da moramo delovati lokalno. Treba je povdariti sledeče. Treba, treba se res potruditi za to, kaj ti ni boljše opcije kot ta, da bi našli rešitev, ki bi izvirala iz Libije. Libija ne bo um, verodostojni partner jutri, eh, potreben je čas. Uh, In uh, ne moremo uh, reči državljanom, da bomo zelo hitro sklenili dogovor. Biti moramo pošteni in odkriti in povedati, da bo to zahtevalo čas. Denar je pomemben, ampak denar ni popolna rešitev za vse obstoječe probleme. Vedno pravim, da potrebujemo rešitve iz formacij sveta, iz Evropskega sveta in Evropske komisije. Takšne, potrebujemo takšne rešitve, ki so bolj ambiciozne in mislim, da moramo tudi pravilno uh, uporabiti naša sredstva za to, da bomo reševali življenje, da bomo zagotovili varnost in uh, nameniti moramo sredstva za te operacije. Uh, Poglavitnega pomena je to, da pomagamo um, eh, vladi enotnosti, pomagati pa eh, moramo tudi vsem eh, državam oziroma vse države eh, morajo sodelovati pri rešitvi tega vprašanja. Kaj se, to, kar se dogaja na sredozemlju, je posledica, posredna ali neposredna, tega, kar se dogaja v Libiji in pa v podsaharski Afriki. Zato moramo bolj pomagati državam v regiji, da se bodo znova postavile na noge in da ljudje ne bodo zapuščali te držav. To pa pomeni, da se ne smemo osredotočati zgolj na Libijo. Eh, preprečevati moramo konflikte, ki so v naši um, neposredni sošeščini. Hvala lepa. Birgit Sipel. Hvala lepa. Gospa predsedajoča, danes bom govorila nemško. Naj povem, da sem osupla in pretresena spričo tega, o čimer danes razpravljamo in pa spričate ga, kako o tem razpravljamo. Želimo reševati življenje in ne želimo, da bi kdo umiral. In zato tudi nihče ne sme vstopiti v čovn na a, libijski obali. Ampak ali a, rešujemo življenje, če ljudi potem puščamo v teh središčih, kjer ni, a, so zagotovljene higijenske razmere, kjer ljudi tepajo, jih mučijo, kjer ljudi cilijo k prisilnemu delu in k prostitutu inštituciji. Slišala sem, da ne smemo dopustiti, da bi Libija postala propadla država. Ja, halo, Libija je propadla država. V Libiji ni delojoče vlade. In to ne velja niti za majcen eh, delček te države. In sedaj sem slišala, da imamo dve eh, obalni straži, ki sta odgovorni dvema različnima ministerstvema. Dajala bi, da nimamo javne ustanove, pa naj bo to um, obalna straža ali pa kakršnakoli druga uprava, ki ne bi bila v rokah organiziranega kriminala, kjer ne bi bili upleteni tudi kriminalci. In v tem položaju rečemo, da morajo begunci ostati tam. To, o čemer pravkar razpravljamo, je neizrekljivo. Eh, Kaj je ob koncu tedna z veseljem razpravljamo o vrednotah Evropske unije, Eh, potem pa eh, želimo preprečiti eh, to, da bi k nam prihajali begunci in želimo ustvarjati obalne straže, ki, ki sploh ne obstajajo in želimo, da ljudje ostajajo v Libiji in sicer v razmerah, ki so škandalozne. Sicer se moramo zahvaliti službi za zonanje delovanja, ampak vendarle moram povedati, da smo prepozni. Libi, razpad Libije nas je začel zanimati šele v tistem trenutku, ko so se pojavili številni begunci, ki se bodo morda jutri odpravili v Evropsko unijo. Prej pa nas položaj v Libiji sploh ni zanimal. Ali pa nas je to zanimalo samo ob robu. In mislim, da smo prispeli do točke, ko moramo biti odkriti in pošteni in pošteno moramo spregovoriti o tem, eh, kar smo opustili v preteklosti, zato da se bomo česa naučili za prihodnost. Kajti Libija ni edino krizno žarišče, s katerim se moramo ukvarjati. Ali uh, Libiji sploh ne bi smeli pomagati? Slišala sem, da bomo dali na razpolago 90 milijonov evrov. Zato, da bi podprli mesta in občine in pa da bi postorili številne druge stvari. Ampak sprašujem se, kakšna jamstva imamo, da bo eh, ta denar, ki ga tja pošljemo, dejansko služil občinam. Kakšno jamstvo imamo za to, da bomo s temi 90 milijoni, eh, da ne bomo teh 90 milijonov mm, poslali v roke eh, kriminalnim združenjem, ki bodo še naprej jih otapili begunce. Poiskati moramo alternativo za begunce. Zagotoviti moramo to, da bomo podprli begunce v tem smislu, da si bodo sami lahko izgradili prihodnost. Pretresena sem, da vzbujamo vtis, kot bi lahko v kratkem z Lidijo sprejeli podo, takšen sporazum, kot ga imamo s Turčijo, oziroma podoben sporazum. Pri vsej kritiki do Turčije. Eh, zelo smo kritizirali eh, Turčijo v zvezi s tem, kar se je dogajalo v zadnjih tednih, pa vendarle imamo v Turčiji delujočo vlado in zelo boleče je, zelo mučno je, da smo eh, mi izredno bogata regija, bogatejša kot skoraj da vse regije tega sveta, mi smo celina v blagostanju in eh, vendarle rečemo, da bomo ponudili nekaj denarja, več pa ne moremo storiti. In zato sem res pretresena, da razpravljamo o tem, kako bomo begunce v naslednjih dveh, treh letih pustili v Libiji, da si govorimo, da bomo namenili Libiji nekaj denarja. 90 milijonov evrov sicer ni veliko, ampak v primerjavi s tem, kar je potrebno, je to zgolj kaplja v morje. Hkrati pa bomo še naprej eh, tolerirali to, da ljudje živijo v nemogočih razmerah. Ljudi bomo pošiljali nazaj samo zato, da ne bodo pri nas, potem pa si bomo prigovarjali, da smo storili nekaj pravilnega. In tega res ne moram podpreti. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa bi dala besedo Sofiji Intfeld v imenu Alde ali komu drugemu, ne? kajti vidim, da gospe Grisbek ni kje koordinatorka. Hvala lepa. Z veseljem bom spregovorila v imenu uh, moje politične skupine, pa tudi v svojem lasnem imenu. Veste, te uh, vodje vladki menijo, da je to res dobra ideja, ideja da bi uh, sprejemali sporozume uh, eh, z Libijo, uh, iti v takšna taborišča in potem razmisliti o tem, ali je to res dobra zamisel. Imeli smo dogovor z Libijo. Mislim, da je Berlusconi leta 2011 sprejel uh, ta uh, dogovor. 5 milijard evrov je dal Libiji in sicer za iste namene, o katerih razpravljamo danes. In smo se kaj naučili iz tega? To je rezultat. Eh, tukaj vidimo eh, naslov. Torej, humanitarne posledice politike Evropske unije. To, kar vidimo, so posledice naše politike. Da, lahko upirimo prst v Libijo in pa v številne, eh, ki počnejo napačne stvari, ampak to je rezultat naših političnih odločitev. In ne samo to te podobe in te zgodbe se mi zdijo um, grozljive. Pravkar smo eh, prejeli novo poročilo o pogojih prosilcev za ozil in pa o beguncih. Ne citiram pogosto papeža, ampak on je. Yeah dejal, da so um, taborišča v uh, Grčiji, koncentracijska taborišča, veliko, torej ta izbira besed je zelo kontroverzna, ampak mislim, da je jasno, kaj je hotel povedati. Pogoji, v katerih ljudje živijo ne samo v Libiji, ampak tudi na naši celini, so nesprejemljivi, so odvratni. Uh, Včeraj sem eh, znova brala zgodbo o ženskah, o deklicah, o štiriletnih deklicah, ki so jih sistematično posiljevali. Predstavljajte si, da je to vaša hči in to se dogaja v našem imenu, kolegice in kolegi. Vem, da se tu v Evropskem parlamentu do neke mere strinjamo v zvezi s tem, kakšne bi morali biti rešitve. Mislim, da smo vsi sedaj čisto zgroženi in po mojem mnenju je povsem nerazumljivo, ne, da eh, vlade, da predstavniki vlad govorijo o tem kot o rešitvah. Globoko bi se morali sramovati In to zlasti velja za tiste eh, vode vlad, torej ne želim nikogar oželiti ta hip, ampak zlasti imamo v mislih tiste, ki govorijo o krščanskih vrednotah Evropske unije. To se dogaja v njihovem imenu. Ali so to krščanske vrednote? Po mojem mnenju ne. To je utrdba Evropa. To je rezultat politike Evropske unije. To je rezultat naših odločitev utrdbe Evrope. Da, sedaj usposabljamo obalne straže in jim eh, razlagamo eh, Ženevsko konvencijo. Res? Ali menite, da ljudje ne vedo, da eh, Ženevske konvencije obstajajo? Vedo, da obstajajo, samo vse eno jim je. In končno, kolegice in kolegi, parlament ene stvari ne bi smel sprejeti, namreč, da so. Eh, politik, begunske politike in pa politike poselcev za ozir postale del politike službe za zonanje delovanje, ker če je tako, potem je to eh, izven našega nadzora. Vesela sem, da je gospod eh, Ponteroli tu, ampak tukaj ne gre sedaj za vas. Mislim, da tukaj prihaja do spremembe. Mislim, da to postaja del politike, v zvezi s katero Evropski parlament nima več nobene besede in to velja tudi za nacionalne parlamente. In mislim, da se moramo temu resno zoprstaviti v Evropskem parlamentu azilna, begunska politika je politika Evropskega parlamenta in mi moramo storiti vse, kar je v naših rokah, da bi uh, uh, izboljšali položaj. In vsi vemo, da je resnična rešitev ta, da bi imeli resnično skupno migracijsko in azilno politiko. To mi v Evropskem parlamentu vemo. In sedaj ponavljam svoj predlog od začetka. Tist ti vode vlade, ki predlagajo to kot rešitev, bi morali preživeti nekaj časa v teh taboriščih, potem pa bomo znova govorili o tej temi. Hvala. Okay, thank you. Hvala lepa. Gospa Judith iz Argentini, iz vrst zelenih. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Eh, torej, eh, predstavnica um, zdravnikov brez meja je postavila vprašanje komisiji. Namreč predložili so mnenje, ki zahteva odgovor. Torej, da bi Torej, dejali, torej predstavnica je dejala, da če bomo uh, namenjali temu več denarja, to problema ne bo rešilo, da bomo na ta način financirali še več nepravilnosti. In nisem slišala odgovora predstavnikov inštitucij. Jaz pa menim, da potrebujemo odgovor na to vprašanje, kajti tukaj imamo dve zelo različni mnenji. Poleg tega je tu še eno dejstvo. Boj proti tiho tapljenju na ta način, da aretiramo tiho tapce, uh, ne vodi nujno k temu, da bi ustavili eh, tihotapljenje. To sta, torej, to sta lahko dve različni stvari. Danes imamo nenavadno razpravo. Tu imamo dve popolnoma različni zgodbi in dve popolnoma različne resničnosti in poskušam ugotoviti oziroma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 No, seveda jih usposta, usposabljamo tudi tako, da razpravljamo z njimi o temeljih pravicah, ampak eh, centrov pridržanja ne upravljajo te obalne straže, niti ne država. In vi, gospode, govorite o libijskih oblasteh v množini. To je čudno samo po sebi, kajti to je ravno problem, ki ga imamo. Eh, kajti imamo več oblasti, ne vemo, kdo vodi državo nismo tam, ko eh, se sprejmajo odločitve od, o centrih za predržanje. In te oblasti niti ne upravljajo teh centrov, ampak se upravljajo na neformalen način. In če je temu tako, potem je to povsem zgrešeno. ni potrebno, da ponavljam to, kar je povedala eh, Sofij in pa drugi predgovorniki, ampak mislim, da se moramo skupaj dogovoriti o tem, kaj je učinkovito in kaj ne. Do sedaj so Libici reševali ljudi pod narekovaj, torej eh, reševali so jih z morja in jih eh, potem pripeljali nazaj na obalo, ampak to ne pomeni reševanje, to pomeni vračanje ljudi v bedo. In potem je res vse eno, in to je povedal gospod na desni, ali so, ali so ti ljudje eh, tisti, ki so migranti, ali pa imajo pravico do statusa eh, begunca. Tukaj gre za vprašanje človekovih pravic in vprašati se moramo, ali mi eh, lajšamo zlorabo človekovih pravic ali pa samo prilivamo olja na ogen. Hvala lepa in sedaj še zadnji koordinator oziroma eh, zadnja koordinatorka iz vrst IFDD. E Kolegice in kolegi, prosim vas, da se omejite v svojih prispevkih, kajti čaka nas nova točka na dnevnem redu in sicer Europol. Hvala, gospa predsedujoča. Mislim, da je iskanje sodelovanja in partnerstva z Libijo v tem trenutku surrealno. Torej, če tu sledimo primeru dogovora s Turčijo, kjer, kar smo tudi večkrat kritizirali, in to, po moje, tu ne bi bilo učinkovito, tako kar zadeva rezultate, tudi kar zadeva gospodarski razvoj, temveč predvsem tudi kar zadeva vrednote in pravice, ki, jo, ki jih zagovarjamo kot Evropska unija. To je seveda kršitev človekovih pravic, ki jih zagovarjamo in tudi napačna uporaba sredstev. In tudi zdravniki brez meja so danes potrdili, da če dajemo na voljo denar, s tem ne rešujemo te situacije. Ta situacija je veliko bolj kompleksna, veliko bolj težavna. In pravzaprav lahko govorimo o endemiji in tu eh, tega ni možno rešiti z sredstvi iz evropskih skladov. E, torej, po dogovoru EU-Turčija smo videli, da je sicer sedaj manj prihodov v, Gr v, v eh, Grčiji, vendar v Italiji jih je več in uh, tudi število uh, smrtnih žrtev na morju je veliko več. Zato moramo um, tu predvideti politike, ki so res očinkovite. Eh, govorimo o skupnem evropskem azilnem sistemu in želim opozoriti predvsem na naslednje oziroma vprašati za odgovor tako Evropsko službo za zunanje delovanje ali pa tudi Evropsko komisijo. Torej, pred kratkim poteka razprava ravno v zadnjih dneh o operacijah za iskanje in reševanje. In si sicer tudi zaradi preiskave um, tožilca iz Katanja in tudi um, zaradi opozoril direktorja agencije Frontex, kar zadeva vlogo nevladnih organizacij. Želim povedati, da želimo seveda jasno razlikovati med nevladnimi organizacijami, ki delujejo pregledno in nevladnimi organizacijami, pri katerih se ne ve, ne ve kdo jih pravzaprav financira. Naprimer je eh, državni tožilec iz Katanje to ugotovil in, in te nevladne organizacije menda sodelujejo tudi z moškimi v uniformah v Libiji um, torej da zgledajo kot libijska obaljna straža, ampak to niso predstavniki libijske obaljne straže, ki jih usposablja Frontex, kajti to se dogaja na zahodu Libije. In zato sprašujem, kakšen nadzor sploh imamo nad temi stiki. Um, torej, več um, um, operacij je bilo izvedenih, Trajton, Sofija in uh, tu uh, Eh, želimo dogovor z državo, ki ni stabilna in eh, kakšen torej direkt kakšni odnosi so med določenimi nevladnimi organizacijami in temi libijskimi obaljnimi stražami, eh, ki pa jih je težko pravzaprav definirati, ali so to res uradne libijske obaljne straže ali ne. Hvala lepa. Še štiri eh, govornike imam na seznamu in lepo vas prosim, da se omejite na minuto ali dve. Gospa Kijenga, beseda je vaša. Grazie. Hvala. Torej, težko mi je pri srcu sedaj, ko smo videli te slike. In uh, Želim opozoriti na to, med, da med osebami, ki eh, jih pridržijo na cesti, se to dogaja tudi eh, zaradi barve polti in to že zelo dolgo. Torej, temnopolti eh, so pogosto orientirani in jih potem pripeljejo v te centre za pridržanje. Ne vem, ali se motim, ampak po pacu Gaddafija. Ehm, se je s tem začelo in s tem se nadaljuje do danes. In druga točka je um, trgovina z organi. Um, vedno spet vidimo, da so centri v Libiji upleteni v to. In večkrat sem slišala, da um, um, Eh, torej, eh, priča smo pravzaprav situaciji, ki eh, kolapsira. Govorimo o državi, ki je pravzaprav ni. Kakšne, kakšna je prihodnost za osebe, ki so v teh centrih? In kakšna je prihodnost nasplošno? kajti vidimo, da ni veliko pripravljenosti za preselitev teh oseb in zato sprašujem komisijo, kakšno prihodnost vidijo za te osebe. Če rešujemo ljudi, po drugi strani pa rečemo, torej, da, je glavn, da je glavna prioriteta eh, reševanje ljudi in potem jih vračamo v te centre, potem to ni logično. Ne gre za to, da um, um, pri, pripeljemo osebe v te centre, temveč da um, nekako odpravimo take centre v Libiji. Mnogo je bilo rečeno že strani drugih, predvsem tudi v zvezi z vlogo obaljne straže, ampak eh, in, odgovor na njeno vprašanje bo pravzaprav tudi odgovor na moje vprašanje. Grazie, presidente. Hvala, gospa predsedujoča. Ne strinjam se z nekaterimi premisli, ki, ki eh, so uh, jih izrazile nekatere kolegice, bom pa zelo sintetičen. Mislim, da v Libiji je situacija popolnoma drugačna kot v Turčiji. In zato ni lahko predlagati iste scheme za Libijo, ampak mislim, da naj bi to bil cilj v bolj normaliziranem politično-institucionalnem kontekstu. Kajti dogovor s Turčijo je torej objektivno privedel do pozitivnih eh, rezultatov. Laura Ferrara je to omenila. Torej, blokiranje pot po, preko Balkana in eh, število prihodov v Italijo se je povečalo skupaj s Barbaro in drugimi. Eh, iz odbora Libe smo bili na Siciliji in tam smo uh, videli, eh, kako deluje sistem v, Fan v Italiji in ugotovili smo, da nam eh, morajo delati preglavice predvsem statistični podatki in sicer prefektur v Sirakuzi, naprimer. Um, tam so eh, pristanišča um, Aguca, naprimer, ki registri registrirajo tokove migrantov v Italijo in s tem v Evropo. 2017 je samo 5 odstotkov tistih, ki pridejo na Sicilijo v Italijo iz novih etničnih eh, skupin, ki jih predvideva Evropska komisija za premestitev in preselitev. Torej, um, um, um, in za katere je predviden uh, um, zaščita, ostalo pa eh, pri ostalih gre za ekonomske migrante. In zato moramo seveda pravočasno ravnati, seveda moramo reševati človeška življenja, ne moremo dovoljiti, da v Libiji vladajo takšni pogoji v centrih, o katerih za kateri smo slišali danes, vendar obenem menim, da moramo pozornost usmeriti predvsem v izboljšanje življenskih pogojev v državah, v afriških državah, kjer eh, so eh, kjer je ekonomska situacija zelo huda, ampak eh, kjer ne prihaja pravzaprav do diskriminacij ali ni Eh, vojn, eh, kar potem povzroča um, migracije. Torej, pomagati moramo afriškim državam, ne moremo pa vsem um, zagotoviti sprejem v Evropi. Gospod Dejank. Hvala lepa, eh, gospod predsedujoča. Eh, ne bom dolgo govoril, kajti številni kolegi iz lasti, iz vrst zelenih alde in eh, socialistov so povedali to, kar, če mar se strinjam. Pred nekaj tedni sem si pogledal zaupne dokumente, ki opisujajo položaj v Libiji in iz teh dokumentov izhaja, da je položaj brezupen. Torej, kaj bi lahko storili tam v zvezi s središči za predržanje in pa v zvezi za zaščito eh, meja? In sklep je bil ta, ne moramo storiči nič. Govoril sem z eh, IOMA in dejali so, da ne morajo eh, v kratkem storiti nič, tudi zato, ker. so um, libijska eh, eh, sodišča uh, razglasila dogovor med Italijo in Libijo um, ne, nedelujoča oziroma nepravna. Ne torej, po mojem mnenju ne moremo imeti dogovora za to propadlo državo. Pa če tudi bi želeli ta dogovor, strokovnjaki pravijo, da je to nemogoče. Torej, zakaj nadaljevati po poti, ki vodi zgolj v bedo? To je moje prvo vprašanje in drugo vprašanje. Uh, vidim, da obstaja trend, da rečemo, no, če je položaj v Libiji tako slab, zakaj pa ne bi poskusili s Tunizijo ali pa z Marokom, ki ima dogovor s Španijo. Torej, zakaj ne bi bremena prenesli iz ene države v drugo in kaj se bo potem zgodilo v teh državah? Ali nam lahko morda nekaj poveste več o tem, kajti po mojem mnenju je to izredno nevarno namreč, da razmišljamo o teh eh, nemogočih eh, možnostih, zlasti to velja za primer Tunizije. V tej zgodbi zelo eh, pogrešam tudi omimbo delovanja visokega predstavnika Združenih narodov za begunce, kajti iz humanitarnega vidika bi bilo smiselno, da bi osrednjo ulogo dali njim, vključno s tem, kar se nanaša na ponovno naselitev. Kajti samo z njimi lahko eh, dosežemo eh, te eh, programe za ponovno naselitev in to moramo obravnavati skupaj z njimi. Hvala lepa. In zadnja oseba, gospod Weidenholzer. Hvala lepa. Imel bi kratko vprašanje za govornike. Kako se predstavljate položaj v dveh, treh letih? kaj eh, se bo zgodilo, če se bodo stvari nadaljevale kot do sedaj. In ali mislim, da tega ne moramo tako sprejeti. Mislim, da bi morali biti v tem odboru, v tej hiši mnogo dejavnejši, mnogo glasnejši. Kajti po mojem mnenju je to, kar smo danes slišali, nesprejemljivo. In mi smo izvoljeni predstavniki evropskih ljudstev in zato je naša odgovornost, da smo dejavni, da smo eh, glasni, da se nas sliši, sicer bomo sokrivi. Hvala lepa. Torej nismo slišali veliko vprašanj, zato bi sedaj eh, dala besedo najprej gospodu Pontiroliju iz službe za zunanje delovanje. Hvala lepa. Kratek bom. Eh, kajti eh, vidim, da nimamo veliko časa. Omenil, eh, torej nanašal se bom na nekatere vaših vprašanj in na nekatere vaših komentarjev. Številni ste omenili pogoje v centrih za pridržanje in pa spraševali. Torej, omenjali ste, spraševali ste tudi potem, ali s tem reševanjem na morju ne, ne vračamo ljudi v trpljenje v, v teh centrih. Ampak vendarle smo rešili 30 tisoč ljudi. Torej, In drugič, položaj v teh centrih ni nekaj novega in se ne nanaša nujno na dejstvo, da sedaj ljudi eh, rešujemo na morju, kajti italijanska obalna straža je eh, eh, rešila nekaj tisoč ljudi in kot vemo, nekaj milijonov ljudi v Libiji. In kar se tiče teh centrov, za njimi stoji celotna ekonomija, kaj se dogaja v teh centrih, pa tudi kar se dogaja vzdolž uh, poti uh, tihotapstva. Seveda zadevo moramo obravnavati na celovit način. Naj vam podam primer. Ko naprimer govorimo o eh, Čadu, uh, Južni Libiji, Nigeriji in pa o tem, da moramo ustaviti um, tihotapce. Uh, Seveda eh, moramo delati tudi na tem, da bomo uvedli eh, nadzor nad mejami. Seveda pa moramo zagotoviti tudi gospodarske možnosti za te skupnosti, kajti številne lokalne skupnosti vzdolž migracijskih poti eh, gospodarsko imajo koristi od teh migracijskih poti. Torej, ne gre, ni dovolj, da ukrepimo zgolj nadzor nad mejami. Treba je zadevo obravnavati celovito. Težko je oceniti eh, položaj v južni Libiji in pa v državah južno od eh, Libije. Treba se je lotiti tudi gospodarskega vprašanja in pa lokalnega razvoja. Treba je zagotoviti eh, možnosti za zaposlitve za te ljudi. Kajti dejstvo je, da je to trgovanje tih otapljanja ljudi zelo dobičko nosen posel. Izboljšati je treba pogoje ta hip, dolgoročni cilj pa je ta, da zagotovimo alternative za centre za predržanje. In res je, številni centre za predržanje niso pod nadzorom centralne vlade, številni so pod nadzorom milic. In to je problem širših eh, varnostnih vprašanj. In to je še ena pomembna točka. Poskušamo ukrepiti našo prisotnost v Libiji. In naša delegacija je bila tam pred nekaj tedni. In sami smo obiskali enega teh centrov, govorili smo z lokalnimi oblastmi, govorili smo, oziroma eh, predstavnica eh, eh, je govorila ure in ure za temi migranti, ki so tam pridržani. To je vprašanje, ki se ne bo rešilo jutri. Ampak to je nekaj, za kar si prizadevamo. Da. Torej, kaj je dolgoročna rešitev? da jih vključimo v scheme prostovoljnih vrnitev ali pa da najdemo eh, alternative za eh, te centre. Tri stvari so zelo zaskrbljujoče v Libiji. Ena je gospodarski položaj. Celoten gospodarski položaj se tako hitro slabša, da, se, eh, da bi pravzaprav lahko doživeli eh, finančni kolaps, kajti eh, Libija je odvisna od izvoza nafte in prišlo je do izrednega upada cen nafte in pa do upada izvoza nafte in do sedaj še niso našli gospodarske alternative, torej položaj je zelo slab. Potem druga stvar, politični položaj, ki stoji, tu ni napredka, poskušamo se pogovarjati z vsemi zainteresiranimi stranmi. Eh, ki želijo dogovor, dogovor moramo doseči. Eh, zato si prizadevamo, eh, delamo za Afriško unijo, za Arabsko ligo, za Tunizijo, z Nigerijo, z drugimi državami. In potem je tu še tretje vprašanje, varnostni položaj. Tudi kar se tega tiče, to je nekaj, kar neposredno zadeva tudi služba za zunanje delovanje, torej tukaj gre za kriminal in pa za eh, tveganje ugrabitev. Naš poglavitni cilj je ta, da bi se tja vrnili tudi fizično, če tudi Združeni narodi niso tam. Torej, tja se moramo vrniti skupaj, ampak to se žal ne bo zgodilo jutri. Hvala lepa. Question. Torej, eh, postavila sem vprašanje, ampak mislim, da ni bilo odgovorjeno na to vprašanje in gotovo ste razumeli to vprašanje. Razu, eh, ponovim to vprašanje. Torej, želim, da odgovori bodi se Evropska komisija ali eh, služba za zanane delovanje. Predstavnica eh, zdravnikov brez meja je rekla, da uporaba denarja eh, zagotavljanje za denarja za Libijo pravzaprav eh, to um, ne rešuje problemov človekovih pravic, temveč jih še podpihuje in zato potrebujemo odgovor na to vprašanje, gospod Podpikovski. Torej, sredstva, ki jih namenjamo, ne dobi libijska vlada ali centralna banka. Zato smo eh, izbrali mednarodne partnerje, UNHCR naprimer in tudi Mednarodna organizacija za migracije. Eh, torej, Ko se bodo te organizacije vrnile tja, bodo lahko začele z delom. To ni odvisno od nas. Lahko sodelujemo samo z preverjenimi partnerji, ki jim lahko zaupamo. Ne moremo eh, posru, posnuditi direktne pomoči, naprimer, libijski vladi. In to tudi ni naš cilj, da bi se dogovorili za nek sporazum li, z libijsko vlado. E, um, torej, ko govorimo o libijskih oblastih v množini, potem mislimo predvsem tudi na lokalne oblasti, ki so del vladne strukture, ki deluje in ki zagotavlja neke temeljne rezultate. Alternativa je, bi namreč bila, da ne bi naredili ničesar. Hvala lepa. Hvala vsem predstavnikom, ki so spregovorili v tej razpravi. To je bila zelo zanimiva razprava. Tako kot je bilo rečeno že na začetku, bomo nadaljevali razpravo o srednje, sredozemski poti 3. maja s 11. poročilom o premestitvah in preselitvah strani komisije in tudi junija z poročilom o obisku delegacije Libe, ki je potekal prejšnji teden. In to želimo kombinirati tudi še z izmenjavo mnen z italijanskim ministrom za notranje zadeve. To bo na vsak način tudi zanimiv dialog. Hvala lepa. Kolegice in kolegi. sedaj začenjamo s peto točko. 9. marca 2017 je Europol objavil eh, poročilo o, risn, o, o, eh, o cenah ogroženosti zaradi hudih kaznevih dejanj in organiziranega kriminala v obdobju tehnologije. Um, torej, s tem se začenja politični cikl 2018-2021 v okviru SUKTE. Torej, ta politični cikl e, bo um, pretvoril strateške cilje v konkretne operativne, operativne ukrepe proti resnemu in organiziranemu kriminalu. Uh, Svet za pravosodje in notranje zadeve bo na naslednji seji odločal o novih prioritetah Evropske unije na področju kriminala. Predstavitev poročila SOKTE strani direktorja Europola gospoda Roba Wainwrighta je zato pomemben dogodek in eh, dobili bomo priložnost za izmenjavo mnen o tistih eh, pomembnih eh, temah eh, evropskega političnega cikla. Hvala, gospa predsedujoča. Vidim, da je napačna predstavitev tu na ekranih. Želim predstaviti torej poročilo SOKTE. Hvala odboru za to, da ste mu pa vabili. Eh, gre torej za oceno ogroženosti 2017 in to je tudi, um, torej mi pripravimo tako poročilo vsaka štiri leta in to je seveda pomemben mednik v političnem ciklu našega delovanja. Gre za metodologijo za ugotavljanje največjih izzivov v boju proti resnim, proti hudim kaznivim dejanjem in organiziranemu kriminalu. Uh, um, torej gre za obdobje 2018 do 2021. Poročilo, ki ga bom danes predstavil, je rezultat zelo celobite zbirke podatkov in analize o hudih kaznivih dejanjih in organiziranem kriminalu. Um, torej dobili smo veliko podatkov iz nacionalnih uh, organov. Europol je potem analiziral te podatke, tudi Frontex, Eurojust, Europol, um, Interpol in drugi so sodelovali. Torej, to je največja preiskava, ki je bila izvedena na tem področju kdajkoli. V uh, primerjavi s poročilom 2013 izhajamo tu iz dvojnega števila podatkov. To je pomemben element političnih razprav, ki se bodo začele v svetu in sicer eh, pri odločanju o glavnih političnih eh, prioritetah za naslednje obdobje pri boju proti organiziranemu kriminalu in hudnim kaznivim dejanjem. Gre namreč za to, da se vključijo vsi eh, deležniki, predvsem organi pregona v 28 državah, ki um, se seveda zavežejo, da strateške cilje preoblikujejo v operativne akcije, ki naj bi oblažile ogroženost zaradi hudih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ali še vedno ni teh prosojn. Okay, then I will continue. Dobro, bom nadaljeval brez eh, tega. Uh, torej kar zadeva kriminalne skupine v Evropski uniji. Zadnjič smo poročali o tem, da je 3600 takih skupin, sedaj smo jih eh, identificirali okrog 5000. To kaže, da imamo boljše obveščevalne podatke, pa tudi eh, vidimo, kako se pojavljajo manjše skupine, ki so zelo dinamične in dobro med seboj sodelujejo. Torej, ta struktura kriminalnega delovanja se spreminja, skupine so bolj fleksibilne in eh, delujejo na več eh, področjih kriminalnega kulturnega delovanja. E, torej 108 različnih eh, narodnosti sodeluje v teh skupinah in tu vidimo torej, eh, kakšna je ta kriminalna scena v Evropi. Um, večina teh skupin je sestavljena iz članov iz več kot ene narodnosti. Tu vidimo glavne elemente, kako Europol identificira te kriminalne združbe. Naslednja prosojnica. Kar zadeva največje ogroženosti, je seveda eh, kibernetski kriminal še posebej izpostavljen. To se je v zadnjih letih bistveno povečalo in sicer eh, zato, ker so. Eh, um, hekarski napadi vedno bolj pogosti. pogosti. Um, tu razlikujemo med različnimi načini in sicer uh, kriminal, ki je odvisen od um, um, spleta in tu vidimo, da se oblikujejo novi poslovni modeli in sicer kaznivo dejanje kot storitev, torej da se ponudi neke vrste storitev, neko orodje širšemu trgu tega kriminalnega delovanja in dostop do tega je razmeroma enostaven. In to spodbuja inovacijo in seveda tudi razširitev v okviru kriminalnih dejavnosti, ki se opirajo na nove tehnologije. In sicer gre tu naprimer eh, predvsem za uporabo kriptoware. In druga stvar, ki je zelo zanimiva, je predvsem tudi širitev. Um, um, torej materijala, ki vsebuje spolno izkoriščanje in zlorabo otrok. In tu vidimo bistveno povečanje, eh, tako kar zadeva velikost in obseg tega pojava. Uh, in um, tudi kolegi jutri in danes se bodo še z vami pogovarjali o tem. In tretji tip eh, je kraja podatkov kreditnih kartic, plačilnih kartic naslednja prosojnica. E, vse to je seveda jasno, ker vidimo, da je vidno več spletne trgovine. Um, torej, um, um, vse, um, vso tudi um, nezakonito blago se danes trguje po spletnih stranih, deloma tudi po dovoljenih spletnih stranih in tu vidimo, da um, predvsem eh, v Darknetu se prodajajo nezakonita mamila, eh, strelno orožje, ponarejeno blago in druge stvari. Eh, torej, trgovina s takim blagom in vključitev kriminalnih organizacij je jasna. In um, um, in vidimo, da je razmeroma majhna skupina pristojna, naprimer za 50 odstotkov vse te nelegalne trgovine na spletu. Največji kriminalni trg pa je še vedno tradicionalni trg in sicer trgovina z mamili. Več kot ena tretjina skupin, ki je aktivnih v EU, se ukvarja s tem. 75 odstotkov od teh eh, skupin ne trgujo samo z eno drogo, torej tu imamo zelo dinamično okolje in tudi darknet. Eh, se uporablja za oglaševanje teh drog. V EU vidimo, da je prišlo do povečanja tudi um, gojenja kanabisa um, v domovih, čeprav se uvaža tudi od drugot, ampak tudi doma se uh, goji ta kanabis in vidimo, da prihaja naprimer kanabis tudi iz Libije, um, iz Libije in iz drugih afriških držav torej snovi, eh, kjer je pa največja sprememba, so nove psihoaktivne snovi in um, sintetične droge. In tu se vidno, uh, eh, se tehnologije proizvodnje razvijajo naprej. Um, In v, zadnjem, v zadnjih petih letih smo odkrili ogromno novih sintetičnih drog. Um, laboratoriji, ki proizvajajo sintetične druge v EU, teh je vedno več, tako da EU postaja velik proizvajalec in tudi nekako vozlišče za distribucijo teh sintetičnih drog. In tu govorimo. Um, um, um, torej o organiziranih vlomih, o organiziranih tatvinah, predvsem o kraji avtomobilov in tako naprej. E, torej, te skupine so zelo mobilne in delujejo na celotnem območju EU. Um, ehm, lahko jih klasificiramo še vedno kot majhna kriminalna dejanja po določenih zakonodajah, vendar zato, ker um, um, se te, um, ta, ta kazniva dejanja izvaja v številnih državah, moramo seveda govoriti o organiziranem kriminalu. Vedno več je vlomov v zadnjih letih in sicer tako vlomov v hiše, kot tudi v podjetja in vlomilci uporabljajo spletne storitve pri izvajanju, s tem, da čekirajo na eh, spletnih platformah, da ugotovijo, kje so morebiti lastniki eh, objekta, v katerega želijo vlomiti. Torej, uporabljajo se zelo sodobne tehnologije. In moram povedati, da, smo, da se letos pri SOKTI eh, osredotočamo na dva dve okoljski eh, eh, kaznibi dejanje in sicer eh, trgovina z odpadki in trgovina z um, vrstami, ki so ogroženimi vrstami. Um, potem tihotapljanje z migranti je pritegnilo veliko skupino kriminalnih snovin, skupin. Težko um, je to oceniti in na vsak način pa gre za 3 do 5 milijarde evrov. In tudi ekonomija deljanja um, um, igra svojo vlogo. Um, povežuje, povezujejo se um, tisti, ki se ukvarjajo naprimer s pranjem denarja in to se potem povezuje s tihotapljanjem oseb in tako naprej in zelo smo zaskrbljeni zaradi um, ponujanja um, ponarejenih dokumentov migrantom. Potem trgovina z ljudmi, tu vidimo enake spremembe, torej us, eh, pritok eh, iz vzhoda Evrope na zahod eh, se je spremenil. Ti tokovi prihajajo sedaj od povsod in potem seveda tudi trgovina z delovno silo se je povečala. Torej vidimo, da je veliko potencijalnih žrtev, ne gre samo za migrante, torej predvsem v okviru te skupine tudi za uh, mladoletne brez spremstva in tudi njihovo število se je v zadnjih letih povečalo. Na področju trgovine, trgovine z ljudmi in tihotapljanje z ljudmi, tihotapci uporabljajo tudi družbena omrežja. Um, predvsem pošiljanje e, sporočil. Um, potem naslednja prosojnica. Um, pranja denarja je povezano z vsemi eh, kriminalnimi dejanji in to omogoča um, kriminalnim skupinam, da um, um, dajo denar v legalne dejavnosti in ga s tem operejo. Um, In tudi tu se izkorišča zadnji, se izkorišča zadnji tehnolo tehnološki razvoj. Uh, Ehm, predvsem orodje za anonimizacijo, ki, eh, težko, ki otežujo identifikacijo subjektov. Vedno večje število, tak, število takih platform um, omogoča, um, da se ta denar v večji miri um, da v večji miri prihaja v regularni obtok. Um, um, torej, e, torej, tudi gotovina ostaja pomemben dejavnik kriminalnega poslovanja. Um, torej, um, izkoriščanje finančnega sistema z uporabo posrednikov, Eh, pod tim um, neformalni um, finančni sistemi ali kriptovalute in tudi predplačane kartice. Eh, Potem uh, eh, imamo tudi sindikate za pranje denarja, ki, torej kaznive, kaznive združbe, ki se ukvarjajo s tem in ki um, perejo samo denar drugih kriminalnih združb. Uh, In včasih vidimo, da ta denar potem gre tudi v financiranje terorizma in naslednja prasojnica. To, kar opisujemo v poročilu tokrat, je eh, več ogrožen za Evropsko unijo. Vsa eh, kazniva dejanja so huda kazniva dejanja. Vloga Europola je, da ugotovimo, katere so, najve, katere so največje ogroženosti in sicer na osnovi jasnih kriterijev ki um, smo jih razvili skupaj z državami članicami v okviru svetovalne skupine SOPTA. Torej, um, gre za osem ključnih prioritet za boj proti hudemu kriminalu. Pet uh, jih, ja, jih sodi To, torej, kibernetski krimin, kriminal, eh, trgovina z ljudmi or, eh, in potem eh, tudi krim, kriminal z um, um, lastnino. Um, gre pa tudi za horizontalna področja, ki jih moramo upoštevati, kajti kriminalna dejanja postajajo vedno bolj um, medsebojno povezana. In sicer pranje denarja in uh, financiranje kriminalnih dejavnosti in um, predvsem tudi ponarejanje dokumentov um, in eh, proizvodov. Na vsak način uh, to omogoča, da se trg organiziranega kriminala v Evropi ohranja v enakem obsegu. Torej, um, mogoče ne morete tu natančno prebrati, ki vidimo največje grožnje. V, na nekaterih področjih vidimo podsektorje, ki so pomembne, naprimer pri lastninah, kjer eh, se eh, ukvarjamo še posebej z vlomi in eh, tatvinami, potem goljofije z identitetami. In to je pomembno pri trgovini z ljudmi in tudi na drugih področjih. Hvala, gospe in gospodje, za vašo pozornost. Namen tega poročila je, da um, informiramo organe pregona v Evropski uniji o najresnejših oblikah hudih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, tako da je možno sprejeti politične, strateške in taktične odločitve. Torej, kje um, usklajevati svoje delovanje, da bi bili najbolj uspešni v boju proti organiziranemu kriminalu in hudim oblikam kaznivih dejanj. Hvala. Sedaj pa dobijo besedo koordinatorji in prosim vse, da se omejijo na dve minuti. Roberta. Hvala, Barbara. Hvala direktorju za to, da nam je povedal, kaj si želi Europol in kaj so identificirali v novem poročilu SOKTA. ELS zelo ceni odlično delo Evropola, kajti to povečuje varnost v Evropi. In želim pozvati države članice, da eh, uskladijo svoje ukripe z grožnjami, ki jih o, je odkril Evropol. In Seveda pozdravljamo tudi prioritete za 2018-2021. In tu moram pa vendarle povdariti, da bi mi bilo bolj všeč, če bi eh, boju proti korupciji namenili večjo, večji pomen. Um, na tisoče ljudi je eh, včeraj uh, v Malti protestiralo zaradi navid v medijih, da uh, je naš premijer eh, nadziral eh, finančne kanale, ki so bili povezani z vlado v Azerbajdžanu. Eh, torej, ustavna kriza, ki jo doživlja Malta, je brez primire. In torej, ko je prišlo do teh domnev in eh, pod, med tem in trenutkom, ko je um, postala dejavna policija, je pravzaprav preteku dolg čas. Eh, zelo dolgo je trajalo, preden je policija dobila navodila za ravnanja. Zato vas sprašujem, kako, Euro, kako resno Europol jemlje vprašanje korupcije v državah članicah in ali lahko pomirimo državljane, da bo to ostala prioriteta in kakšni pogoji eh, morajo. Um, um, torej, kakšni morajo biti pogoji, da Europol začne delovati tudi brez soglasja države članice? Hvala, Birgit, hvala želim postaviti nekaj vprašanj, kajti če si ogledamo ta seznam, potem vidimo, da način eh, oziroma vrste kaznivih dejanj niso nove, temveč vedno znova ugotavljamo, da kriminalne organizacije najdejo poti, kako se organizirati včasih, potem dodajo neka nova področja, se spet vračajo na stare sektorje, ampak imamo še vedno problem z normalnim kriminalom, e, tako kot tudi z različnimi oblikami terorizma. Torej, govorili ste o tem, da je zbiranje podatkov in analiza podatkov bila najobsežnejša v preteklosti. Sprašujem, ali so vse države članice sodelovale in ali obstajajo razlike. E, torej, to bi verjetno bilo normalno, kaj ti, e, eh, ti izzivi niso enaki v vseh državah, temveč eh, so razlike in zato e, moramo videti, s kom sodelovati in se usklejevati pri boju proti temu kriminalu. Razen tega želim vedeti, ali ste razmišljali tudi o spremembah organizacije političnih in pravosodnih sistemov, pa tudi na tehnoloških področjih in če bi to v kombinaciji z novimi prioritetami eh, morali spremeniti tudi način sodelovanja, način, kako se vodijo preiskave pri teh različnih oblikah kaznjivih dejanj ali pa je to možno z običajnimi metodami. In tu bi rada navedla primer, ko govorimo o Darknetu in ta razprava že dolgo poteka. Eh, torej, videli smo pri podobnih področjih, torej, ali je policija v državah članicah pripravljena, da bi naprimer, um, um, naprimer policisti eh, z neko um, skrito identiteto se vključili v te darknete in tam vodili te preiskave. In sedaj je na vrsti gospa Stevens. Dank u, voorzitter. Beste collega's, ik heb twee vragen. Voilà. Uh, eh, gospa predsedujoča, imam dve vprašanje. Eh, torej, eh, vzpostavili ste zelo jasno povezavo med trgovino z ljudmi in trgovino s prisiljenci. Vidimo, um, povečanje števila mladoletnih brez spremstva, ki so cilj teh tihotapcev z ljudmi. In zato moje vprašanje eh, predstavniku Evropola. V predlogu komisije beremo, da mm, je treba mladoletne um, identificirati z biometričnimi podatki od šestega leta naprej, uh, da bi jih tako lahko tudi zaščitili pred tihotapci, kajti biometričnih podatkov ni možno narediti. Ali se strinjate s tem? In drugo vprašanje, ki se spet uh, nanaša na trgovce uh, z migranti, ki pogosto ne živijo v Evropi niso iz Evrope. Torej, če nam uspe aretirati te osebe, potem v večini primerov ugotavljamo, da gre pri tem samo za majhne ribe v celi eh, berigi, torej zadnji členi. Kako torej zagotoviti, da eh, eh, um, bi odkrili tudi tiste, ki so v ozadju, torej sodelovanjem um, z drugimi državami, tako da bi lahko pretrgali eh, te kanale, torej kakšno je sodelovanje s tretjimi državami, ali bi nam lahko pomagali, gospa Grisbek z skupine Alde. Hvala, gospa predsedujoča. Torej imam dve, tri eh, kratka vprašanja. Najprej hvala za oceno. Eh, Eh, to poročilo je bilo zelo tehnično, zelo zanimivo. Predvsem eh, ste ugotovili, da je prišlo do eh, povečanja te trgovine z ljudmi, z drugimi proizvodi in tako naprej. Želim predvsem vprašati, ali je možno primirjati prakse med državami članicami, eh, kar bi lahko vodilo do hitrih in eh, dobrih rezultatov. Eh, torej, to je moje prvo vprašanje, ki pa je povezano z drugim, torej podatki, o katerih ste govorili, um, predvsem podatke o dark eh, webu. Mislim, da je to zelo pomembno področje dela in sicer za vse vrste trgovin, do katerih prihaja, e, torej trgovine z orožjem, pedofilija e, in druge kriminalne mreže. In tudi tu želim vedeti, kako bi lahko bili še bolj učinkoviti in hitrejši. In s tem sem pri tretjem elementu svojih pripomp, torej od 1. maja naprej, um, ko se začne novi mandat Europola, torej čez nekaj dni, ali eh, mislite, da ste pripravljeni na ta nov mandat ali obstaja ali pomankajo ali, ali primankujejo nekateri elementi in ali je tu treba še kaj dopolniti. Hvala, sedaj pa so na vrsti drugi, gospod Carlos Coelho. Hvala, gospod Van Wright, za predstavitev. Želim se osredotočiti na goljufije v okviru šengenskega informacijskega sistema. V zadnjih 15 letih eh, se borimo za evropski eh, odgovor pri ponarejenih dokumentih in pri tem vidimo, da je veliko pristojnosti eh, tu v nacionalni, na nacionalni ravni. Um, torej, um, goljofija dokumentov spodbuja tudi organiziran kriminal, vključno z eh, terorizmom in tehotapljanjem migrantov. To omenjate. In tu omenjate tudi um, eh, osumljenca iz Tunizije, ki naj bi zakrivil atentat v Berlinu, ki je uporabljal eh, ponarejene um, um, identifikacijske dokumente. In um, um, kot veste, je šengenski informacijski sistem uh, odkril 55 tisoč bjanko dokumentov, ki bi se jih lahko uporabilo za kriminalne namene. In zato je moje vprašanje, ali nam lahko poviste, kakšno vlogo igra SIS eh, za Europol. In sedaj, ko spreminjamo pravno podlago, ali bi komentirali te predloge in ali nam lahko kaj predlagate, kako bi SCS eh, v prihodnosti lahko bolje prispeval k odkrivanju teh ponarejenih dokumentov, gospod Leders. Zelo nakratko. Eh, to sicer mogoče ne sodi na to sejo, ampak ko sem prejšnji teden bral v nemškem časopisu o nemške agenciji BND in da so več let vohunili v Europolu, Interpolu in tako naprej, da so brali e-maile in tako naprej. In sprašujem, ali uh, to preizkujete, ali obstaja kakšna možnost, da bi ščitili Europol pred takim vohunjenjem. Kaj ti, če nemška agencija uh, je sposobna storiti to, potem bi drugi slabimi nameni eh, prav tako lahko izkoristili takšno vrzel. Hvala. Sedaj pa dajem besedo spet gospodu Wainwrightu in ga prosim za odgovor. Um, Hvala lepa. Na vprašanje bom odgovoril po vrstnem redu. Gospod Mecola, korupcija, seveda že dolgo vemo, da korupcija spodbuja organizirani kriminal in to je spet opredeljeno v tem poročilu in to bo naša prednostna naloga še naprej. Mi se lahko vključimo v primer v okviru svojega mandata na povabilo. Torej, sami ne moremo sprožiti preiskav, zato ne morem komentirati posameznih primerov. Sodelujemo pa z državami članicami in če država članica zaprosi za preiskavo, potem lahko to izvedemo. Naš mandan, mandat navaja, da se lahko vključimo v primere, kjer sta vključeni vsaj dve državi članici in to na povabilo. Teoretično lahko ena država članica zaprosi, da preiščemo kaznivo dejanje v neki drugi državi članici, članici, tudi če ta država članica ne zaprosi za pomoč, ampak to bi bilo res nenavadno. Skoraj vedno torej smo odvisni od države, kjer je prišlo do kaznivih dejavnosti, oni zaprosijo Evropol za pomoč. Kar zadeva vprašanje gospe Sipel, res je, enotne podobe o učinku kriminala na skupnosti ni. Opredelili pa smo osem prednostnih nalog, ki vplivajo na vse države članice in to na visoki ravni. Seveda tudi nekaj drugih oblik grožen je pomembnih v posameznih državah, ampak mi menimo, da je teh navedenih osem najbolj pogostih za vse. In prva razprava na ravni politike v svetu po objavi poročila je vodila do tega, da so nekatere države članice izrazile pomislek, da bi kakšne druge prednostne naloge vključili, naprimer davek, carinske goljufije, okoljski kriminal in tako naprej. To je del političnega procesa, ki potem pride do konca na sestanku ministrov, ki bo potekal junija letos policija bo morala posodobiti svojo taktiko, še posebej, kar zadeva področje tehnologije. Mislim, da mora biti vedno več našega osebja izobraženega na področju digitalne forenzike. Vsaka resna preiskava vključuje tudi spletno okolje. Gre torej za spremembo kulture in eh, potrebujemo dobro usposobljene preiskovalce, ki bodo tudi tehnološko podkovani, mnogo bolj kot prej. Nacionalne agencije morajo sodelovati čez meje s pomočjo platform, kot je Europol, naprimer, kot uh, izhodišče morajo razmisliti, naprimer, o mednarodnih razsežnostih. Darknet Gospa Grisbek, nekateri ste zastavili vprašanje v zvezi s tem. Mislim, da je to zaskrbljujoč trend. Ne gre samo za Darknet, tudi na običajnem spletu smo priča zelo veliko kriminala. Zlorabljajo naprimer anonimizacijo interneta, pa tudi šifriranje, zato da skrijejo identiteto in zaščitijo komunikacijo. V Darknetu pa je zelo težko policijskim organom identificirati kriminalce. Države članice so zakonodajno omejene, ampak policija seveda lahko vseeno spremlja aktivnosti na darknetu. Ampak največji problem je identifikacija kriminalcev, zato ker se skrivajo za več plastmi šifriranja in zaradi tega je identifikacija zelo težka. To je področje, kjer moramo izboljšati analitične zmogljivosti mislim, da bi morali mnogo bolj sodelovati z tehnološkim sektorjem, čim več bi nam morali pomagati, seveda pa se moramo vedno zavedati tega, da moramo delati v okviru zakona in mm, da upoštevamo razpravo, ki je zelo pomembna in sicer na temo preiskav v spletu. To je del razprav, ki zaenkrat še niso rešene. Gospa Stevens je vprašala o biometriki in o starosti manj od 6 let, ne vem, 6-80 let, ne vem, kaj se bo zakonodajalec odločil, ampak mislim, da bi to lahko v splošnem pomagalo. Otroke in mladoletnike brez spremstva bi lahko bolje zaščitili, zaenkrat seveda še nimamo potrebnega orodja, da bi to storili. Biometrika ni edina rešitev, To mora biti del niza ukrepov, ki jih uvedemo, zato da bomo bolje razumeli, kdo prihaja in kam so namenjeni. Še posebej to velja za tiste, ki so najbolj ranljivi v populaciji imigrantov in beguncov. Kar zadeva tihotapce, rekli ste, da jih veliko ni v Evropi, no, nekaj pa jih je v Evropi. Europol je odkril kriminalno mrežo vsaj 70 tisočih tihotapcev, v zadnjih letih smo ugotovili, da je toliko ljudi aktivnih v Evropski uniji. V sodelovanju z državami članicami smo zabeležili nekaj velikih uspehov, tudi par velikih rib smo jeli, če lahko tako rečem, ne samo majhnih igralcev, seveda pa jih je večina na Bližnjem vzhodu in v Severni Afriki. Zato je deklaracija z Malte zelo pomembna, kaj ti prispeva k delu Evropola, bolj bomo razvili svojo obveščevalno sliko. Države članice in Evropska služba za zonanje delovanje morajo bolj sodelovati z državami v tej regiji, zato da bi bolj razumeli, kje delujejo kriminalne združbe v tem delu sveta. Kaj zadeva ostalo? Vprašanje je gospe Grisbek. Vprašala je, ali bi regulativa pomagala. Mislim, da bo kajti bolje bomo lahko sodelovali z industrijo in to bo pomagalo tehnološkemu sektorju. To bo razširilo naš niz stikov z zasebnimi stranmi in to nam bo prav gotovo pomagalo, kajti borimo se proti kriminalu v digitalni dobi. Tudi naša zmogljivost za obdelavo velikih količin podatkov se posodablja in reformira in to je najverjetneje najpomembnejši del trenutne uredbe. Zato bomo lahko podatke in tehnologijo uporabili na bolj pameten način, zato da se borimo proti kaznivim dejanjem. In še en pomemben vidik uredbe je, da izboljšuje nadzor in spremljanje. Parlament bo zdaj imel večjo besedo pri tem, Evropol bo postal bolj, bolj znan in mislim, da nas bo javnost tudi bolje sprejemala. Gospod Koelijo je zastavil vprašanje o elementih SISA, ki bi nam lahko pomagali pri delu. Ponarejanje dokumentov je prav gotovo nekaj očimer. Oč, lahko govorimo, tukaj se lahko veliko naučimo. To področje je zelo poraslo, pa narejeni dokumenti so zdaj res velik problem. To je pomembno, obstajajo razsežnosti. Glede dostopa do sistema SIS, Ne bom se spuščal v podrobnosti zdaj tukaj, ampak hvala za vprašanje, kasneje vam lahko povem več. In na koncu še vprašanje gospoda Lenarsa. Gre za domnevno vohunjenje agencije BND iz Nemčije, da so vohunili pri nas. Dokazov za to ni. Z nemškimi oblastmi govorimo o tem, kakor verjetno pričakujete. Ampak varovalni ukrepi pri Europolu so zelo visoki in mislim, da do uhajanja podatkov ne prihaja. Zato lahko povem, da smo še naprej precej prepričani, da so podatki zavarovani, seveda pa je mogoče, da nekdo pride do naših podatkov, to je teoretično vedno mogoče, ampak zaenkrat ne morem podati dokazo v zvezi s tem. Hvala, to je vse. Hvala lepa, gospod Wainwright, za vaše konkretne odgovore. Hvala za zanimivo predstavitev. To je bilo za nas zelo zanimivo. Zdaj pa bomo imeli šesto točko na dnevnem redu. Imeli bomo izmenjavo mnen s strokovnjaki o boju proti kibernetskemu kriminalu. Naj vas samo opomnim, da je ta izmenjava mnen organizirana v povezavi z poročilom na lasno pobudo na to temo. Dobili ste ločeni program za imeni vseh udeležencev, ki so povabljeni in na kratko so predstavljene tudi organizacije, ki jih predstavljajo prvi del bo trajal približno eno uro in namenili ga bomo predstavitvam strokovnjakov, ki so bili povabljeni v skladu z odločitvami koordinatorjev. Začeli bomo z predstavitvami mislišč, predstavnikov civilne družbe, avtorjev, študije o zakonitem hackingu iz političnega oddelka B. Na koncu bodo dobili besedo tudi Europol, Eurojust, GD Home in na koncu še GD Just. Drugi del bo namenjen 45 minutam ali bo trajal 45 minut in namenjen bo vprašanjem in odgovorom. Na začetku bodo dobili besedo poročevalec in poročevalci v senci o, na temo boja proti kibernetskemu kriminalu. Če bo časa dovolj, bodo besedo dobili še poslanci, zdaj pa strokovnjaki. Toplo vas vabim, da se držite časa za govor. Okrog pet minut, lepo prosim. Najprej Bertrand de la Chapelle, on je izvršni direktor agencije ali organizacije Internet and Jurisdiction. Thank you very much um, for the opportunity to, uh, to... Hvala lepa, hvala, da ste mi dali možnost, da spregovorim pred vami. Jaz bom prvi, zato želim spregovoriti o problemih jurisdikcije na področju boja proti kribenetskemu kriminalu ne gre samo torej za striktno definicijo kibernetskega kriminala. Problemi jurisdikcije veljajo tudi za druga vprašanja. Ne bom podal dokončnega seznama, ampak to vključuje naprimer phishing, malware, botnete, to so tehnične zlorabe ali pa gre za širjenje vsebine, ki je zakonita v eni državi in nezakonita v drugi državi, to je sovražni govor, nadlegovanje, defamacija ali spodbojanje terorizma. Ampak to je povezano tudi z dejavnostmi, ki jih je mogoče imeti na spletu. Torej, lekarne brez dovoljenja, ponarejanje in tako naprej. O čem želim torej govoriti? Izzivi glede pristojnosti so povezani v splošnem z preprečevanjem teh zlorab. To je omenja gospod Wainwright, ki je bil prej tukaj, seveda pa to velja tudi za druge vidike. Izzivi. Naj predstavim tri elemente. To je seveda jasno, ampak vseeno je vredno ponoviti, da so internet in storitve transnacionalne narave in kibernetski kriminal in elementi, ki so predmet kriminala, torej podatki, so prav tako čezmejne narave. Podatki so morda shranjeni v drugih jurisdikcijah in podatki so na voljo v različnih jurisdikcijah in tudi pri drugih uporabnikih. To vodi do vprašanj glede jurisdikcije, to vodi do tudi vprašanja, glede, katerega, glede tega, kateri zakon sploh velja. Težko je rešiti na skrižje zakona na tem področju, če je zloraba čeznacionalna in če vključuje čeznacionalne akterje, potem imamo mi na voljo samo orodja, ki so nacionalne ali teritorijalne narave. To vodi do novih vprašanj tudi, če to obravnavamo na evropski ravni, kajti večina evropskih uporabnikov uporablja storitve, ki jih imamo v drugih regijah zunaj Evrope. Zato je vprašanje teritorijalnosti velikega pomena. Če govorimo z organi pregona ali ljudmi v družbah, ki se spopadajo s temi zlorabami, lahko slišimo, da je ironija naslednja. Načelo teritorijalnosti, načelo jurisdikcije je zdaj bolj ovira kot pa rešitev za boj proti kibernetskemu kriminalu. Sodelovati je treba čez mejo in uporabljati je treba mednarodne instrumente. In ti instrumenti niso dovolj razviti. Ne bom govoril o tem, ampak tisti, ki poznate sistem pogodb o vzajemni pravni pomoči, vidim, da se smejite. Vsi torej veste, da to ni orodje, ki bi ga lahko uporabili v tem smislu. Dobro. V zvezi s tem prvim vprašanjem, glede teritorijalnosti, želim povedati, da v številnih delih sveta obstajajo predlogi, da bi našli rešitve, še posebej kar zadeva dostop do podatkov uporabnikov, ki jih imajo podjetja. To je problem, ki je zelo zahteven. Še posebej v odnosih med EU in ZDA. Podjetja v ZDA so bila včasih izpostavljena na skrižju zakonov. To pomeni, da morajo podjetja zagotoviti podatke o uporabnikih v kontekstu kazenske preiskave in potem so podjetja morala izbrati, kateri zakon bodo kršila, zato ker prihaja do naskrižja zakonov glede zasebnosti v elektronskem komuniciranju in v zvezi z zakonom na tem področju v ZDA in zakonom v EU. Pobud je več, Evropska komisija se ukvarja s tem, Svet Evrope se ukvarja s tem, v ZDA se ukvarjajo s tem, da bi rešili ta vprašanja. In eden od velikih izzivov je vprašanje, koherentnosti in združljivosti politik in pobud. Drugi element, ki je zelo pomemben v tem kontekstu, je ugotoviti, kakšna je vloga zasebnih akterjev. V večini primerov obstajajo določene storitve, ki jih uporabniki uporabljajo in podjetja imajo podatke o njih. Shranjuje pa se tudi vsebina, ki je na voljo globalno. To je morda zakonito v eni državi, pa nezakonito v drugi. Še več, največji spletni posredniki so zelo pomembni, zato ker oni prispevajo k postavitvi norm. Naprimer, pokojo uporabe za različna podjetja, do določene mere definirajo, kaj ljudje lahko počnejo, kaj lahko objavljajo in če se ne smejo početi ali objavljati v določenih ozemljih. In ti servisi služijo milijonom, če ne sto milijonom ljudi. In še en element je zelo pomemben do velike mere. Imajo možnost izvrševanja, zato ker lahko zbrišajo račune, lahko brišajo vsebino, lahko filtrirajo. Smo torej v situaciji, kjer lahko vidimo, da je ključni element jurisdikcije, torej razsojanje, določanje norm in tako naprej, v rokah zasebnih podjetij in to so v veliki večini podjetja, ki niso iz Evrope. To sem želel izpostaviti kajti v razpravi o preprečevanju kibernetskega kriminala ne gre samo za vlogo držav članic, kajti tudi podjetja imajo pomembno vlogo pri tem. In na koncu še, kar zadeva izzive, smo v situaciji, ko je treba razmišljati o različnih motivih. Naprimer, boriti se treba proti zlorabam, spoštovati pa je treba človekove pravice, ustrezen proces, spoštovanje procesnih pravic in vse to je velik izziv. To je okolje napetosti v čezmeni naravi interneta. Pristojnosti in jurisdikcije pa so vse eno nacionalne narave. Mi običajno uporabljamo orodja, ki so nam na voljo, naprimer nacionalna zakonodaja ali mednarodni dogovori. Kaj je problem? Države trenutno menijo, da so brez moči in obstaja nevarnost, da bi šli predaleč. Naštel bom štiri primere. Naprimer, obvezna lokalizacija podatkov je nekaj, kar se včasih predlaga kot rešitev. Nažalost je to nekaj, če se ni mogoče tehnično izvesti, poleg tega pa bi to škodilo majhnim podjetjem in državam v razvoju. Seveda lahko kasneje povem več, če boste želeli. Druga tendenca je, da bi razširili jurisdikcijo zakonodaje onkraj ozemlja in da bi to teritorijalnost uporabili v tem kontekstu. Tudi to moramo upoštevati zelo previdno, kajti obstaja ekstrateritorijalni učinek odločitev, ki jih sprememo v neki jurisdikciji. In to lahko potem vodi do tako imenovane dirke oboroževanja na pravnem področju. In tretjič, odgovornost posrednikov. Seveda, podjetja morajo biti vključena v ta proces, ampak nevarnost je, da bi vso odgovornost preložili na podjetja. Zaradi tega bodo podjetja morala sprejemati odločitev in odločitve, ki so kvazi zakonodajne narave. Oni bodo odločali brez ustreznih meril, preglednosti ali predpisanega postopka. In to je velik problem tudi za ta podjetja, kaj te podjetja bodo potem preobremenjena. In pogosto se uporablja tudi rešitev, sistema imen domen. Torej, da bi domene razdelili po dejavnostih. Tudi to moramo zelo previdno obravnavati. Zakaj? Vsak ukrep na ravni domen ima globalen učinek in to pomeni, da moramo imeti visok prak glede prekrškov, če želimo upravičiti ukrepanje. Kaj je sklep? mislim, da moramo sodelovati. Sodelovati morajo različni akteri in v tem okolju, ki predstavlja specifične situacije, lahko vidimo, da je treba zagotoviti možnost, da bodo ti akteri govorili drug z drugim. Od 2012 mi to že počnemo. Naša mreža se imenuje Internet and Jurisdiction. Združujemo več kot 200 akterjev, civilne družbe, držav, tehničnih operaterjev, posameznikov, mednarodnih organizacij in akademikov. Imamo tri programe. Eden je povezan za podatki in jurisdikcijo. Drugič imamo pogovore o vsebini in jurisdikciji. To se navezuje na brisanje vsebine, naprimer. In tretjič domene in jurisdikcija da bi torej odpravili imena domen. Zaključujem, zato ker sem pri koncu predstavitve. Novembra smo organizirali prvo konferenco, tam je bilo 200 akterjev v tem smislu, imamo pa tri delovne skupine za vsako od teh tem in če boste želeli, vam lahko povem več v naslednjem krogu. Hvala. Eh, thank you. Hvala lepa. Zdaj pa dobi besedo izvršni direktor organizacije Defending Rights and Freedoms Online, gospod Joe McNamee. Hvala. Ime organizacije je Evropske digitalne pravice. Hvala lepa poročevalcu in odboru, da ste me povabili sem danes. Nekaj, kar je povedal Bertrand, gre za vlogo interneta in posrednikov vlade. Zlahka pritiskajo na ponudnike spletnih storitev, zato da bi omejili komuniciranje na naključen način, brez ustreznih varoval ali brez dokazov, da ne bo zadeva še slabša. Evropska unija regulira vlogo teh posrednikov v direktivi o audiovizualnih medijskih storitev storitvah, v direktivi o avtorskih pravicah, o direktivi o terorizmu, o, v kodeksu ravnanja v sovražnem govoru, v pristopu, da je treba slediti denarju in tudi v drugih. Lepo bi bilo, če bi Evropska unija imela tudi horizontalen pristop, ki bi temeljil na dokazih. Dobro bi bilo, da izpostavimo tudi to, da ima Svet Evrope skupino strokovnjakov, ki pripravlja resolucijo Sveta Evrope o vlogi posrednikov. To je velik korak naprej za to, da bomo razumeli to politično področje. Dvoje želim povedati in sicer v zvezi s študijo, ki je bila pripravljena v tem odboru ali za ta odbor. Koncept, da se spustiš v darknet in koncept zakonitega hackinga naprav. Žalostno je, da so si raziskovalci hm, zadali nalogo, da rečejo, da se človek spusti v darknet. Ta izraz je politično nabit in ni popolnoma jasen. 20 let smo že govorili, 20 let že govorimo o tem darknetu, o tej temi, ki nas čaka, do tega še ni prišlo. Mi pa zdaj živimo v zlati dobi spremljanja in opazovanja. Podatkov je na voljo veliko več kot kadarkoli prej. Obstajajo podatki o lokaciji, ki jih dobimo z telefonov, elektronska pošta, družabni mediji, veliko je podatkov iz naših socialnih dejavnosti na družabnih medijih, všečkanje, deljenje in tako naprej. Zlorabljajo se tudi mm, pomanjkljivosti tehnoloških možnosti. To ne pomeni, da se spuščaš v temo, ampak preprosto izkoriščaš možnosti, ki jih prej ni bilo. V študiji so raziskovalci omenili ravnotežje med varnostjo in kibernetsko varnostjo. V družbi, kjer imamo interakcijo v digitalnih omrežjih, tako socialno interakcijo kot interakcijo med nami in vlado in tako naprej. Ne, kibernetsko zdaj ni več nekaj abstraktnega. Ne obstaja kibernetska varnost, samo varnost obstaja. Čaka nas preprosta enačba stroški in prednosti. Gre za razpravo varnost ali varnost, prav gotovo pa ne za razpravo varnost ali svoboda. Kar zadeva hekanje organov pregona, vprašanje je, koliko varnosti dobimo za varnost, ki se ji odpovemo. Prednost je ta, da lahko organi pregona dobijo dodatno orodje za svoje delo. Strošek pa je, da organi pregona te pomanjkljivosti zlorabljajo za določene namene, ne pa da bi opozorili na te pomanjkljivosti vse uporabnike. Zaradi tega se pojavijo spodbude, da bi te pomanjkljivosti obstajale in zaradi tega se potem spodkoplje vlogo organov pregona. Tveganje je, da bodo zločinci te pomenljivosti izkoristili zase. To so zločinci, ki dobijo informacije o pomenljivostih, s tem, ko opazujejo organe pregona, kako oni izkoriščajo pomenljivosti. Kaj je posledica? Trženje s temi pomenljivosti obstaja bolj pomembno od odpravljanja hm, teh pomanjkljivosti. To je kriminal kot storitev, kako je rekel gospod Wainwright. Obstaja tveganje, da bo padlo zaupanje v tehnološke rešitve, ki jih ponuja država, naprimer. Imamo internet stvari in nujno je, da poročamo o pomanjkljivostih, o ranljivostih in da poskrbimo, da bodo podjetja poročala o udorih. Govorimo o dostopu do elektronskega dokaznega materijala. GD Home in GD Justice izvajata dobro delo in delata tudi zelo pregledno v zvezi s tem. Zato to podpiramo. Vidim, da sem že zelo presegel čas. Se opravičujem čestitati želim Europolu, kajti uspešno so odkrili krok za zlorabo otrok, imeli so zelo dobro zaščito, kar dve plasti šifriranja so uporabljali, pa jim je vseeno uspelo. To torej kaže, da lahko veliko dosežemo z orodjem, ki ga imamo na voljo. Hvala, zdaj pa gospa Krahulusova, izvolite. Um, Hvala lepa. Najprej bi se rada zahvalila članom tega odbora, da še naprej preizkujejo to zadevo in da sodelujejo tudi z vsemi deležniki. Hvala lepa za to. Torej, delam za eh, mednarodno eh, nevladno organizacijo in sicer si prizadevamo za eh, zaščito pravic in svoboščin na spletu. Splet je platforma za uresničevanje človekovih pravic, ustvarja in spodbuja inovacije posod, ne glede na geografski položaj in ne glede na napravo, ki jo uporabljamo. Splet prinaša odgovornost in preglednost v tiste kraje, kjer tega do sedaj ni bilo in omogoča marginaliziranim, da komunicirajo, umetniki lahko ustvarjajo, raziskovalci lahko eh, delajo na eh, raznih področjih. In omenila sem zgolj nekaj prednosti. To, da vidimo, da vedno bolj vidimo internet kot kritično infrastrukturo. To je dobro, zahvaljujem se parlamentu za delo na tem, ker te to pomenimo, da dobimo večjo regulacijo in više standarde. To pomeni, da države skrbijo za odporne sisteme in pa zagotavljajo. Um, vse, kar da, dnevno uporabljamo. To, da eh, internet vidimo tudi kot grožnjo, naprimer, sa strani hekarjev in na nek način iz vidika civilne družbe je tako, da uh, do, da eh, država pravzaprav cilja lastne ljudi. Eh, internet uporabljajo kot orodje za nadzor in organi za pregon omejujajo šifriranje. Ampak eh, pri tem pretiravajo in lahko tudi povzročajo škodo. Torej, vedno imamo um, milijone um, stvari, ki jih je treba obvladati. Torej, vsi napadalci potrebujejo eno radljivo točko, da lahko vstopijo. Zelo težko je ločiti, razlikovati, kaj je poštena igra na tem področju, kajti uh, internet je povsod in težko je razlikovati med tem, kaj je tukaj eh, pošteno in kaj ni. Uporabljajo se botneti in pa napadi za to, da bi um, onemogočili ne strani in tako naprej in to potem tudi eh, zadeva dnevne uporabnika. Zato tisti, ki sprejmajo odločitve, ne smejo žrtvovati naših pravic za varnost. Potrebujemo dobro varnostno politiko, ki zagotavlja tudi pravice uporabnikov. In eh, izdelali smo poročilo v zvezi s tem. In sicer smo obravnavali zadevo izvedika človekovih pravic. V tem poročilu smo sklenili sledeče. Torej, prihaja do eh, kršitev eh, svobodnega izražanja. Naprimer, eh, in zaradi tega bi morali prepovedati hekanje sa strani držav. Država se sicer bori proti kibernetskim kriminalom, ampak javnost potrebuje več preglednosti glede tega, kako država uporaba hekanje in na kakšen način to počne. Potrebujemo preglednost, ampak Dejstvo je, da lahko hekanje tudi krši um, sfero zasebnosti. Predlagali smo jamstvo za človekove pravice v zvezi z hekanjem sa strani države. Vem, da bomo za menoj slišali tudi predstavitev študije, zelo se veselim te študije. Nekatere stvari, ki smo jih mi omenili, eh, so te, da mora eh, hekanje sa strani države potekati na eh, eh, zakonit način. Torej, res potrebujemo zakonodajni okvir in te operacije morajo biti najmanj usiljive. Torej, ne, država ne sme presegati to, kar, je, eh, kar zagotavlja pravni ukvir. Hvala lepa. Eh, Hvala lepa. Sedaj bi rada dala besedo gospodu Jamesu Igerju, um, svetovalcu in pa Quentinu eh, Ližerju, ki je glavni svetovalec Optimity Advisors Europe. Hvala lepa. Moje ime je Quinten in to je moj kolega James. Predstavila bova to študijo. Predstavila bova študijo eh, in sicer o pravnem okviru za udiranje v računalniške sisteme sa strani organov kazenskega pregona, opredelitev, ovrednotenje in primerjava praks. To je dolg eh, naslov, študija obsega 50 eh, strani, to pa so tudi številni dodatki. Uh, V desetih minutah bova poskušala podati povzetek eh, te študije. Če želite več informacij, bova z veseljem odgovarjala na vaša vprašanja kasneje. Tu pa najdete, torej ob vhodu v dvorano pa najdete tudi nekaj kopij te predstavitve. Predstavitev bo kratka, torej prosim, eh, pridimo ka naslednji prosojnici. Najprej bom nekoliko predstavil kontekst te študije. Torej, kaj je poglavitni izziv? In to je seveda to, da se spustimo v temo, uporabil eh, bom a, eh, ta izraz, o tem bomo gotovo kasneje razpravljali. Torej, ideja za tem je ta, da imamo vedno več tehnologij šifriranja. In ali to res potrebujemo za varnost, za večjo varnost interneta? To se nanaša tudi na mobilne telefone in tako naprej. Torej, šifriranje je nujno zato, da zagotovimo, da lahko delimo informacije na varen način. Hkrati pa to razumemo tudi kot način, ki privede uh, organe uh, za pregon, da imajo dostopa do manj informacij. O tem eh, smo že govorili, ampak o tem lahko razpravljamo tudi kasneje. Torej, ta izziv, da gremo v temo, ta vedno manjša možnost organov za pregon, da dostopajo do dokazov, je nekaj, kar je zelo v spredju tako na spletu kot offline. In eh, to je tudi posledica razprave eh, med eh, Appleom in FBI. Torej, del rešitve, torej ne vem, ali je to rešitev, je ta, da uporabljamo tehnike hekanja, da eh, lahko organe pregona zadeve preizkujajo. In na kratko bom opisal, zakaj uporabljamo hekanje. Torej, vemo, da različni organi pregona razumejo hekanje na različen način, naprimer zakonit udor ali pa kaj podobnega. Ampak ključni vidik tega, kar počnejo, je ta, da dostopajo do sistemov IT-ja preko um, ranljivih točk. To je treba razumeti, zato da bomo lahko zajeli tudi vse različne dejavnosti hekanja. Joe je omenil številne elemente, s katerimi se ukvarjamo. Seveda obstajajo določena tveganja hekanja sa strani organov kazenskega pregona. Torej, razpravljamo tudi o varnosti in zasebnosti. Torej, o tem je bilo že govora in v zvezi s tem se ne bom spuščal v podrobnosti, potem pa je tu še varnost e, v odnosu do kibernetske varnosti. Eh, tukaj je govora o varnosti spleta in tudi to je nekaj, o čemer smo že prej izdatno razpravljali. To je nekaj zelo praktičnih izzivov. Torej, kaj se zgodi, ko eh, organe kazenskega pregona eh, udirajo v računalniške sisteme? Nekaj primerov iz Kanade in iz Nizozemske, torej organi pregona iz teh dveh držav so uspeli opredeliti in dešifrirati eh, številne podatke. Eh, tukaj gre za 87 milijonov strani. Predstavljate si praktični, tehnični izziv za organe kazenskega pregona, ki so dobili dostop do tega ogromnega volumna podatkov. Torej, naslednja prosovnica. Prosim, na kratko bom predstavil študijo in pa to, kako smo se tega lotili. Najprej smo se pogledali mednarodne baze podatkov, pogledali smo si potencijalne um, pravne podlage za intervencijo. Potem pa smo si pogledali tudi prakso eh, organokazanskega pregona v nekaterih državah. Podrobno smo si pogledali Francijo, Nemčijo, Italijo, Nizozemske, Polsko in Združeno kraljestvo. Pogledali pa smo si tudi tri države nečlanice Evropske unije, ki imajo eh, dobre ali ne tako dobre. Um, tehnike, ampak pač izkušnje s tem Avstralija, Izrael in ZDA. Ob koncu pa predlagamo tudi nekaj priporočil in pa predlogov za politiko. Hvala lepa. Torej, sedaj bom nadaljeval, osredotočal se bom na poglavitne izsledke da moramo obravnavati vseh eh, vidikov študije, kajti teh je preveč. Osredotočal se bom na komparativno analizo pravnih okvirov šestih držav, eh, katerih prak smo si pogledali. Potem pa se bom osredotočal na, eh, tudi na zaščite zasebnosti in pa kako bi lahko omilili tveganja. Torej, Tukaj imamo šest držav članic in te eh, sprejemajo pravne predpise v zvezi s hekanjem se strani organov kazenskega pragona. To so nove stvari. Torej, to so eh, pra, eh, pravni predpisi, ki izvirajo iz leta 2016. Nekatere države šele sedaj uvajajo te predpise. Te države članice še vedno uporabljajo uh, hekanje zunaj uh, pravnega okvira za uh, to dejavnost. To so bile preiskovane dejavnosti. Naprimer, v Nemčiji je tako, da imamo pravne predpise za hekanje, torej to ima uh, zvezdni uh, kriminalistični organ. Uh, In to je tudi del, naprimer, predpisov, ki se nanaša na pristreganje informacij in tako naprej. E, to je v nasprotju z mednarodnimi organi, ki so podali e, priporočilo v zvezi s tem. To vključuje tudi, naprimer, Svet Evrope, pa tudi Evropska sodišča za človekove pravice. Ti organi so predlagali posem jasne pravne predpise za hekanje in to ne sme biti neko sivo področje, kot se pogosto dogaja. Lucy je veliko povedala, torej tukaj se ne bom spošal v podrobnosti. Tukaj gre za precej eh, usiljiv dostop. Eh, torej, osredotočam se na eh, tveganja za človekove pravice, pa tudi na tveganje za varnost spleta. Tukaj imamo uh, Zdaj pa gledamo si eh, eh, podrobnosti. Na splošno predpisi, ki so bili uvedeni, odražajo eh, priporočila mednarodnih organov in pa sodišča, torej tukaj gre za omejitve, ki temelijo, ki odražajo naprimer težo kaznivega dejanja, Potem imamo tukaj različne mehanizme. Zadeve smo si pogledali torej na nacionalni ravni, jamstva obstajajo in številna so naletela tudi na veliko kritiko. Naj vam podam primer sa Polske. Torej, Beneška e, komisija je komentirala nove predpise tam in je poudarila, določene stvari, naprimer eh, dovoljenje za eh, takšne dejavnosti. Potem so tukaj še eh, določeni predpisi, ki zagotavljajo varnost spleta. Tudi, če so dejavnosti hekanja upravičene, potem je to dovoljeno. Potem imamo tukaj naprimer italijanski predlog, ki vsebuje številne tehnične predloge, ki se nanašajo na uh, spremljanje in nadzor. Imamo pa tudi predpise, ki urajajo uporabo hekanja v številnih okoliščinah. Prosim, naslednja prosojnica. Torej, zadnje dve prisolnici eh, pokrivata vidike temeljnih pravic in pa varnost interneta. Tukaj imamo tri poglavitne točke. Torej, pravni predpisi so vsi zelo novi in to pomeni, da ima EU priložnost, da vodi v zvezi s tem, kako in kaj eh, manj zrele eh, države bolj zrele države pa lahko izboljšajo svoje sisteme. Evropska unija mora bolje razumeti, kaj se dogaja in treba je tudi razumeti, kaj eh, je dobro priporočiti in kaj ne. Torej, osredotočamo se na sledeče eh, stvari. Treba je upoštevati vsa tveganja. torej, lahko pozovemo za eh, presojo eh, vpliva na tem področju, potem pa je treba tudi eh, vlagati v raziskave, zato da bi razumeli te zadeve, kako delujejo v praksi. In sklepna točka. Tukaj moramo biti vodili na tem področju in vsi deležniki bi morali izmenjavati eh, izkušnje in znanje. To mora vključevati civilno družbo, eh, organe za eh, zaščito osebnih podatkov in tako naprej. Treba sodelovati tudi z agencijami za temeljne pravice in naprimer Eurojustom. Torej, z mojega vidika bi bil to povzetek. Hvala lepa, spoštovane gospe in gospodje in eh, lahko ostanemo v stiku. Hvala lepa. Sedaj pa bom dala besedo Fernandu Ruizu. To je Evropski kiberne, eh, centar za eh, kibernetski kriminal iz Europola. Hvala lepa. Zadeve bom predstavil skupaj s kolegom iz Eurojusta. Ta predstavitev temelji na dokumentu, ki sta ga Eurojust in Europol pred kratkim skupaj objavila in se so to skupni izzivi glede kibernetskega kriminala. Eh, kasneje lahko vstopite v stik z mano glede nadaljnih informacij. Teme, ki jih pokrivava v tej prezentaciji, so izredno zapletene. Tukaj gre za velike podrobnosti, kaj ti hudič tiči v podrobnostih. Morda danes ne boste dobili pravilne podobe o tem. Podal vam bom kratek pregled nad izzivi iz vidika kazenskega pregona. Prvi je izguba podatkov in to je nekaj, kar obravnavamo v tej študiji. Največji izziv kazenskega pregona je ta, da ne moremo imeti dostopa do podatkov, da bi razvili svoje preiskave. Torej, obstajajo omejitve. Omenil bom nekaj stvari. Torej, hramba podatkov leta 2014 je Evropsko sodišče obravnavalo to temo in to je vplivalo na nekatere države kjer so imeli zelo omejeno hrambo podatkov in to je problem za določene države članice. Torej, razpolagati moramo pač s hrambo podatkov, za katerimi razpolagamo. Potem je tu še šifriranje podatkov. Imamo šifrirane eh, podatke, šifrirane naprave, šifrirane komunikacije. To so različne stvari če imamo na primer šifrirane uh, podatke ali pa šifrirane, šifrirane naprave, če imam dostop do tega in potem prosim uh, sodišča, če lahko uporabljam orodje, bodo sodniki rekli, da, torej uporabljajte orodje, ki ga imate na voljo, da bi dostopali do naprimer, naprave, ki vseboj informacije, ki so potrebne naprimer, za mm, kazensko preiskavo naprimer, eh, vemo, kje tičijo informacije, ki jih potrebujemo. Torej, to ni pravno vprašanje. Vprašanje je tehnične narave. Problem je, ko nimate na voljo tehničnih sredstev, da bi dostopali, da bi dostopali do informacij, ki so na napravi. In potem stopite do eh, proizvajalca in ga prosite, ali lahko pomaga. In on, on potem lahko reče, hočem ali nočem. Lahko ali ne morem kajti m, mm, lahko da je naprava takšna, da ne more omogočiti uh, dostopa in tu je ta hip uh, položaj. Kriptovaluta, to bi rad uh, omenil, torej to uporabljajo kriminalci. In tu je problem za nas. Oni uporabljajo to za plačila, uh, zato da plačujejo za kriminalne storitve. In ni jasno, kako lahko uh, povežemo te kriptovalute za določenimi osebami. Specifični transferi med kriptovalutami in osebami. Torej to raziščemo tako, da eh, poiščemo uh, eh, uh, uh, mesto, kjer se potem ta kriptovaluta spremeni v valuto. In to je za organe pregona izredno težko. Naprimer, ponudniki eh, tega nam ne dajo na voljo informacij, ki potrebujemo za to preiskavo. Potem pa je tukaj izguba lokacije. Torej, direktor Europola je to že uh, omenil. Omenil je naprimer Darknet, to je stalni problem. možno je skraniti na spletu vsebino in potem ni mogoče opredeliti, kje fizično se ta vsebina nahaja. Torej, tam so kriminalni forumi, kjer naprimer eh, eh, eh, najdete material o posilstvih otrok in vi ne morete ugotoviti, ki fizično se nahaja ta material in zato je težko stopiti do sodnika in ga prositi, če lahko zadevo dobim v roke, kajti ne vemo, kje je ta infrastruktura. Ne vemo, kje so ti storilci kaznivega dejanja, ne vemo, kje se fizično nahajajo. Torej, vsaj ta hip tega ne vemo, zato je to problem. Potem še dostop do podatkov v oblaku. O tem smo tudi že nekaj slišali. Tudi torej, to je zelo zapleteno. Kaj ti družba ponuja storitev? Lahko se hranijo podatki v tretji državi, ne v domače državi. Torej, stopimo do ponudnika, do družbe. Torej, dostop do teh podatkov ni pravilo pravnega okvira te države, kaj ti podatki so fizično v neki drugi državi. Ni nujno, da so ti podatki samo v eni državi, ampak so v različnih državah. In tako je treba, zato, zato je potrebno v bistvu sodelovanje z različnimi jurisdikcijami, da dobimo celotno podobo. Potem naslednja točka, ki bi jo rad povdaril, je, eh, so javno-zasebna partnerstva sodelovati moramo z zasebnim sektorjem. Oni posedujejo ogromno količino podatkov. Zato moramo vzpostaviti dobro sodelovanje s tem sektorjem. Da bi sodelovali z zasebnim sektorjem, torej mi, eh, eh, eh, eh organi kazenskega progona, potrebujemo pravni ukvir za to. Ampak ne samo to, tudi eh, pripravljenost zasebnega sektorja za sodelovanje, kajti oni imajo na voljo informacije. Eh, in oni uh, morajo biti pripravljeni deliti z nami informacije. In zato potrebujemo dober pravni okvir za komunikacijo. Treba je upoštevati tudi to, da eh, morajo upoštevati tudi vse predpise v zvezi z zaščito podatkov. Mi imamo izkušnje z eh, sodelovanjem z zasebnim sektorjem in Moram reči, da smo dosegli dobro raven sodelovanja in imamo tudi, uživamo tudi visoko raven zaupanja, ki je potrebna. Kajti oni, torej zasedni sektor nima obveznosti, da poroča, da sodeluje z nami, oni to počnejo na prostovoljni ravni. In to morate meliti na zaupanju in ravno na tem delamo. Z javno zasebnimi partnerstvi je povezano še nekaj, to je internet stvari. Internet stvari, vredno vsi veste, o čem govorimo, to je pojav, ki ga doživljamo, torej vse naprave, ki jih uporabljamo, bodo uh, zelo hitro povezane z internetom. Pa naj bo to eh, vaš mobilni telefon, ura eh, ali karkoli drugega, vse bo povezano s spletom in varnost številnih teh naprav je ogrožena. Eh, te naprave bodo ranljive za zelo preproste napade in to že doživljamo in gotovo bomo to doživljali tudi v prihodnosti. Imamo dobre primere eh, napadov, poznamo botnek, ki izkorišča te ranljivosti in tega bomo doživeli eh, vedno več. Torej, industrija mora zagotoviti minimalne varnostne standarde teh naprav. Tega ta hip nimamo je pa to izziv ta hip in nekako je treba najti rešitev. Zaenkrat opozarjamo na probleme, treba zagotoviti minimalne varnostne standarde. Torej, družba, na primer, želi prodati igračo za otroke in zato mora iti skozi različne faze nadzora, da se ugotovi, ali je država, ali je igrača varna za otroka. Toda, če želite prodajati te naprave, ki lahko predstavljajo tveganje za uporabnika, ni nobenih varnostnih omrežij in mi potem utrpimo posledice. Torej, to so tri stvari, ki bi jih rad omenil. Sedaj pa bi predal besedo svojemu kolegu Lodeviku, ki bo osvetlil nekatere druge vedike. Izvolite. Hvala, Fernando, in hvala tudi za povabilo in za priložnost za to predstavitev. Eh, torej razlike med nacionalnimi eh, zakonodajnimi okviri in kako je s tem. Potem ali orodja preteklosti ali so še v stanju, da se borimo proti novim izzivom. Torej, zakonodajni postopek je ponavadi zelo počasen in eh, tu gre za kazensko pravo, za, post, za eh, procesno pravo, eh, gre pa tudi načelo na naprimer za načela teritorijalnosti, o katerem je govoril gospod Nač um, Lešapel. Razen tega gre seveda tudi za različne pravosodne tradicije, kar zadeva vlogo policije ali državnega tožilca, kar zadeva naprimer tudi zbiranje dokazov v kazenskih postopkih ni harmoniziranega pravnega okvira za, za preiskovalne ukrepe, mm, ko se ukvarjamo naprimer z Darknetom in e, to so povedali tudi že drugi. Kar zadeva mednarodno sodelovanje, je trenutni postopek IML-a e prepočasen, to menijo deližniki in e, tudi preokuren, da bi bil kos operativnim potrebam. Um, IAU um, um, opozarja, da direktiva pravzaprav ni bila pripravljena eh, tako, da bi upoštevali um, konkretne primere, za katero bi jo lahko uporabili. In eh, kar zadeva ukrepe, ki jih predvedeva direktiva, um, je še vedno um, v pristojnosti držav članic, da določijo krajši okvir kot 19 dni, ki jih predvide direktiva. Samo majhno drž število držav je implementira direktivo. <clears throat> In zadnja kategorija, e, torej tehnologija se hitro razvija in tudi strokovnjaki e, so težko ostajajo v koraku s tem. In veliko je um, splošnih strokovnjakov za to področje. Um, potrebujemo pa seveda specifično ekspertizo in zato se moramo bolj truditi, uh, da bi tudi preiskovalci um, pridobili to znanje in zato je potrebno usposabljanje. Internet je uh, tisti, ki olajšuje uh, vse te postopke. Uporabljamo splet za uživanje, pa tudi za poslovanje. In to je vplivalo tudi na to, kako, kako se izvajo kriminalna dejanja in kako jih je treba preganjati. Um, kriminalni subjekti se hitro prilagajajo, sredstva, s katerimi jih preganjamo, pa so statična in počasna. In zato moramo najprej pa videti, da ni um, enostavnih rešitev za to. Pri iskanju rešitev je treba ohranjati ravnovesje med temeljnimi pravicami in um, pravicami, ki jih izkoriščamo v, te, v teh preiskavah. E, treba je upoštevati sorazmernost in uh, Um, slišali smo, da je hudič pogosto v podrobnostih. Jaz danes ne bom predlagal nobenih rešitev. Govoril bom o mehanizmih, ki jih uporabljate Europol in Eurojust vsak dan. In ti mehanizmi so inovacije in sodelovanje. Naslednja prosojnica. Naslednja prosojnica. Mi ino, um, želimo z inovacijami se boriti proti kibernetskemu kriminalu. Kibernetski kriminal um, um, je tako obsežen, da se um, tega dotikamo tudi v preiskavah ponavadi samo po delih. Kibern subjekti tega kubernetskega kriminala tudi niso kriminalne organizacije v tradicionalnem pomenu. Um, so zelo agilni in prilagodljivi. In e, zato tudi pravni okvir ni e, primern za obravnavo tega novega, tega novega pojava. E, torej, zakonodaja e, se hitreje odziva na klasična kazenska, kaz, kazniva dejanja. Vendar moramo ustaviti kriminalna dejanja in tudi kriminalce, kar zadeva sodelovanje poskušamo identificirati alternative MLA-ju, naprimer um, s tem, da um, poskušamo začeti z mednarodnim sodelovanjem v zelo zgodni fazi in razen tega vzpostavljamo platforme, ki so platforme zaupanja in to so v bistvu tudi praktična orodja za boj proti kriminalu na trajnost način. Naprimer EUCTF, kar podpira Europol in ECT, ki ga podpirata Eurojust. Eurojust. Torej, inovacija in kooperacija so eh, tisto, kar naj, nam najbolj pomaga pri eh, obravnavanju tega področja. Eh, eh, Dva sta še na vrsti. Najprej dobi besedo. Graham Wilmot, ki je vodja oddelka za kibernetski kriminal. Hvala. E, torej, e, gospod Olivier McCool bo e, z mano predstavil perspektivo komisije in midva bova poročala o delu komisije prejšnji govorniki so govorili o političnih težavah, s katerimi se soočamo. In govorili so o štirih, petih načinih odziva. E, torej, govorim, govoril bom o političnem razvoju kazenskih preiskav, potem o goljufijah in na koncu bom povedal še nekaj o um, svetu Evrope in o strategiji kibernetske varnosti v okviru tega. Um, torej imamo direktivo um, o informacijskem sistemu iz leta 2013 in trenutno um, spremljamo um, izvajanje te direktive v državah članicah. Želimo z njimi sodelovati, da bi uh, Eh, okrepili izvrševanje te direktive in seveda, če se to ne dogaja, bomo šli v postopek kršitve. Gre za mm, harmonizacijo um, kaznjivih dejanj za hekerske udore v splet. In tu morajo seveda um, policijske sile sodelovati. Eh, ko gre za um, kazenske preiskave in to je glavno področje našega delovanja. Torej, tu gre za kazenske preiskave, kjer um, nimamo um, nekega zagotovila, da bomo prišli do dokazov. Um, razvijamo zelo dobro sodelovanje med DigiJust in drugimi generalnimi direktorati, kot naprimer tudi z Eurojustu in Europolu. Um, Europolom to smo slišali že danes. Tri sektori našega delovanja je ali je kakšen eh, dokaz, torej hramba podatkov, ali imajo um, organi pregona dostop do tega in ali to znajo prebrati. Postopek dešifriranja, kar zadeva hrambo podatkov, uh, imamo sodbo um, decembra lanskega leta, teli, In sicer gre tu za skladnost eh, zakonskih predpisov o hrambi podatkov med državami članicami in dostop kazenskih pregonov do tega, oziroma organov pregona do tega. Eh, tu, to si je treba ogledati tako z pravnega kot tudi z operativnega vidika. In pri prvem srečanju, ker smo se ukvarjali s tem, smo ugotovili, da je treba rešiti še marsikaj. In ta delovna skupina bo imela še veliko dela na naslednjih sestankih, ampak svet bo odločil o tem ne jaz. Pri komisiji smo rekli, da bomo pripravili smirnice za države članice, kako um, uskladiti zakonodajo sodbo in mislim, da potrebujemo veliko več informacij in um, treba si je, je analizirati to sodbo in si ogledati nacionalne um, predpise in ta skupina, ki smo jo omenili, se bo ukvarjala s tem. Smo še na začetku tega, kar zadeva hrambo podatkov in sedaj postopek elektronskega dokaza. Um, Hvala za prijazne besede in pohvaljne besede, ki so bile izrečene na račun komisije. Torej, tudi tu gre za sektor, tri sektorje delovanja in sicer izboljšanje neposrednega sodelovanja med organi kazenskega pregona, med državami članicami in, po, in strežniki, ponudniki strežnikov in potem vzajemna pravna pomoč z ZDA in evropski nalog za um, preiskave, ki ga imamo v Evropski uniji. Potem tretja stvar, e, e, iščemo skupne rešitve za izvrševanje e, pravosodnih ukrepov v čezmejnih primirjih. Torej, kot sem že rekel, sodelujemo z agencijami, z organi kazenskega pregona, z ministrstvi za pravosodje in tudi z industrijo, ki se je to tiče. Pri tem postopku bomo pripravili svežen možnosti opcij junija in takrat se bomo potem vrnili v parlament čez nekaj mesecev in vam podali konkretnejše informate, z, eh, eh informacije. Zadnji element, postopek eh, šifriranja. Eh, šele na začetku tega leta smo se začeli ukvarjati s tem. Eh, to je dvofazni postopek. Najprej moramo zbrati informacije in potem, ko uh, imamo uh, informacije vseh deležnikov, jih moramo analizirati in potem uh, upamo, da lahko pripravimo svežen opcij. Torej, koga tu pravzaprav nagovarjamo? Ključni akterji so evropske agencije Europol, Eurojust, Enisa za vidik omrežne varnosti in agencije za temeljne pravice. In želim predvsem povdariti delo te zadnje agencije, ki zelo entuzijastično z nami sodeluje in ki je pripravila tudi že zelo praktična priporočila. V naslednjih mesecih bomo prosili agencije, da organizirajo razpravo in delavnico strokovnjaki iz držav članic o tehničnih vidikih in pravnih vidikih, torej ki so praktični eh, problemi, s katerimi se soočajo pregon, eh, organi kazenskega pregona in z pravnega vidika, kakšen je zakonodajni okvir v državah članicah. In ali omogoča uporabo Um, sodobnega orodja, naprimer za dešifriranje organom kazenskega pregona. Pomembno je, da eh, si, so seveda tudi še drugi elementi, ampak ta tehnični in zakonodajni element, ta, ta se nam zdi, da še posebej pomembna. Uh, Seveda je treba analizirati vse možnosti, tako da bomo lahko utemeljili to, kar bomo predlagali ali ne bomo predlagali ob koncu tega procesa. Oktobra želimo predstaviti rezultate tega procesa. Vse to um, odpira vprašanje varstva podatkov. In um, ne bi obo govoril o tem. <clears throat> Torej, vsa ta razprava, takoj ko gre za, os, za obdelavo osebnih podatkov, um, smo že pri vprašanju varstva osebnih podatkov. In zagotoviti moramo, da pri vseh razmišljanjih upoštevamo vidik varstva podatkov. Ko gre za sodelovanje s zasebnim sektorjem, kot je na področju kot je kibernetski kriminal. Tu imamo več eh, razmislekov v zvezi z varstvom podatkov, ki jih moramo upoštevati. Varnost in zas, na eni strani zasebnost, na drugi strani, um, to ni nekaj, kar eh, se med sebojno izključuje, temveč podpira. In zato moramo najti tehnične in pravne rešitve, vključno z učinkovitimi varovali za varstvo podatkov. Ko gre za boj proti kibernetskemu kriminalu in ko razmišljam o tem, kako izboljšati um, čezmejni dostop do elektronskih dokazov v kazenskih preiskavah, moramo v celoti upoštevati pravila varstva podatkov na ravni EU in okvir temeljnih pravic. In vedno, ko prihaja do interference, z varstvom podatkov, je treba to interferenco nam um, sporočiti tako, da se um, pripravijo ustrizni pravni predpisi za rešitev tega konflikta. Trenutno smo oziroma v lanskem letu sprejeli okvir za varstvo podatkov, in sicer splošno uredbo za varstvo podatkov, ki bo, se bo uporabljala od 25. maja 2018 dalje. In nekaj elementov je za današnjo razpravo še posebej pomembnih. Naprimer GDPR, ki precizira torej splošna direktiva o varstvu podatkov, kako um, kakšna je vloga tudi strišnika, operaterja strišnika pri posredovanju podatkov, torej razkritje um, um, um, ponednikov um, strišnikov um, um, poteka v okviru šestega člena splošne direktive o varstvu podatkov. Um, doslej je veljala direktiva um, 89, 96. Um, GDPR prinaša tudi večjo jasnost, kar zadeva nadaljno obdelavo osebnih podatkov, ključno z komercialno uporabo dodatkov in za, z obdelavo podatkov v namen kazenske preiskave razen tega je treba izpolnjevati tudi druge obveznosti, naprimer natančnost podatkov in potem pravice subjektov podatkov. E, to je možno omejiti samo zakonodajnimi ukrepi. Dodatno k temu pa ta direktiva zagotavlja tudi druge elemente, ki se nanašajo na prenos osebnih podatkov v trite države. Torej, tu gre za peto poglavje te direktive o splošnem varstvu podatkov. To eh, je bilo nekaj primerov, kjer nova direktiva eh, pokriva več elementov, kar zadeva obdelavo podatkov v povezavi s kibernetskim kriminalom. Drugi, zakon, drugo zakonodajno besedilo je direktiva za eh, policijske eh, organe in tudi to bo v uporabi od maja 2018 naprej. Gre predvsem za ukrepe v boju proti terorizmu, organiziranemu kriminalu, kibernetskemu kriminalu. Uh, To, kar predvideva komisija, je boljša izmenjava informacij in sodelovanje med kaz, organi, za kaz, kaz, organi za kazanski pregon in policije med držav članic. In, ugla, in obenem gre za vzpostavljanje zaupanja za zagotovitev pravne varnosti. Ko bo direktiva, izva, ko jo bodo izvajali, e, se bo, bo možno izboljšati sodelovanje za boj proti kriminalu države članice bodo morale deliti več informacij in tudi z drugimi eh, agencijami, kot so Eurojust in um, Europol. In ta direktiva določa splošne standarde varstva podatkov. To ta direktiva um, ne pri tem ne gre za krepitev pristojnosti organov kazenskega pregona, temveč za pravilno obdelavo in obravnavo teh, bar, eh, teh podatkov. V kontekstu boja proti kibernetskemu kriminalu um, um, organi kazenskega pregona uh, od strežnikov, ponudnikov, pogosto zahtevajo dostop do teh osebnih podatkov. In direktiva za policijsko delo um, določa okvir za to, predvsem 19. člen, ko gre za um, strižnike, ponudnike, ki so uh, locirani v tretjih državah. Hvala, še en stavek. Ja, jaz mislim, da ima komisija 15 minut, tako predvideva agenda. Zadnje tri točke sem še hotel na kratko omeniti in sicer um, politič eh, oziroma razvoj na področju goljofije pri negotovinskih plačilih. Um, um, gre torej za plastične kartice. Um, začeli smo sedaj z. Um, neformalnim posvetovanjem o tem in septembra bomo verjetno pripravili predlog direktive o tem. Še dve točki. Um, um, Svet Evrope in konvencija, ki je bila sprejeta tam, um, um, torej predvidiva boj proti kibernetskemu kriminalu in mi tudi s svetom Evrope tesno sodelujemo pri tem. E, potem, kar zadeva pregled strategije boja proti kibernetskemu kriminalu. Trenutno razmišljamo o pregledu. Izvedli bomo oceno in odločitev o tem bomo sprejeli verjetno v naslednjih e, mesecih, e, tednih. Hvala za potrpljenje, gospa predsedujoča kazati konkretne informacije. Kolegice in kolegi, želim opozoriti na to, da eh, so eh, tu na voljo tudi izvodi teh predstavitev, ki smo jih slišali in si jih lahko vzamete. Sedaj pa dobi besedo gospa Elizabeth eh, Zenberg. Hvala, gospa predsedujoča. Torej, jaz sem poročevalka, bila imenovana za, poročeval, za poročevalko za poročilo na temo kibernetski kriminal. Želim se prisrčno zahvaliti vsem današnjim eh, predavateljem za zelo zanimiva, zanimive prispevke. Niste imeli veliko časa na razpolago, ampak vsak je eh, govoril o temi, za katero je strokovnjak. In mislim, da je naša naloga, da kibernetski kriminal, um, da so delinkventi in tudi tehnologija vedno korak pred zakonodajo in pred nami in tudi pred organi pregona. In to pomeni, da ne glede na vse vidike, ki ste jih umenili, Torej, eh, da je usklajevanje pravnih predpisov, kar zadeva preprečevanje in kaznovanje, teh kaznivih dejanj, torej to predpostavlja ravnanje na evropski ravni, kajti za svoja strokovna področja ste rekli, da se vse države članice ne borijo na enak način proti tem pojavam. In eno od največjih problemov je, da nimamo enotne zakonodaje v vseh državah članicah. Torej celovita zakonodaja, ki bi vse to upoštevala, kar eh, obravnavajo posamične direktive, kar obravnavajo posamična področja, ne glede na to, ali gre za preprečevanje, preventivo ali um, boj proti temu, moramo postati bolj učinkoviti. Slišali smo, da je to zelo kompleksno in to ste skoraj vsi povedali. To vprašanje je zelo kompleksno. Tudi to, kako. Eh, odkriti eh, to, eh, ta kibernetski kriminal in kako se potem boriti proti temu. Ena tema, ki jo želim jaz tu omeniti, je naslednja. Naprimer, elektronski podatki. Naprimer, če se uporabijo elektronski podatki kot do, dokaz, kot dokazilo, se lahko zgodi, da se zelo razlikujejo načini zbiranja teh dokazov v državah članicah. Naprimer, gre za vprašanje, kakšno, eh, eh, ali obstaja pravica uporabe teh podatkov v postopkih ali ne. Nekatere države to dovoljujejo, druge ne. Torej, za načelom subsidiarnosti se skriva tudi dejstvo, da so pravni predpisi v državah članicah različni. Uh, da potem tretjih držav sploh ne omenjam. In zato želim vprašati strokovnjake naslednje. Ukoliko komisija tudi na osnovi ugotovitev iz junija razmišlja o morebitni harmonizaciji pravnih predpisov, da bi, na ta, torej da bi eh, enotno uredili elektronska dokazila. Če si naprimer predstavljamo, da je veliko eh, zbranega materijala elektronski, da so elektronski podatki in če to omogoča razkritje nekega kaznivega dejanja v državi članici, pa ni dovoljeno uporabiti ta eh, material, potem eh, je to seveda problem. Sprašujem Mirjam Dali, ali želi besedo? Hvala. Želim se strokovnjakom, ki so se nam danes pridružili, prisrčno zahvaliti. To je bila eh, zelo uh, zanimiva izmenjava mnen. In to, kar je postilo, postalo zares jasno in očitno, je, da um, kibernetski kriminal se zelo hitro spreminja. Uh, torej, uh, storilci so agilni, mi pa smo počasni, je nekdo rekel ampak mislim, da moramo kritično analizirati orodja, ki jih ima EU na razpolago. In treba je ugotoviti pomankljivosti eh, pri sedanjih eh, izzivih in prihodnjih. In eh, direktiva iz leta 2013 o napadih na informacijske sisteme, to je treba na vsak način pregledati. Naprimer, gre tudi za glasovalne sisteme v času ko eh, volilni sistemi postajajo vedno bolj digitalni. Ampak, če si ogledamo to direktivo 2014, to enostavno ne zadostuje. Moramo kritično evaluirati novo poročilo o izvajanju direktive o um, izkoriščanju, spolnem izkoriščanju otrok. Jaz sem poročevalka v senci SND za to. Ampak to, kar eh, želim res povdariti, nekateri strokovnjaki so to danes več kot enkrat povdarili in sicer boj proti kibernetskemu kriminalu ne pomeni, da eh, moramo s tem postaviti pod vprašaj varstvo podatkov. In tu imamo direktivo o eh, zasebnosti in eh, v, Evropsk v poročilu Evropskega parlamenta moramo na vsak način eh, upoštevati tudi to. Seveda je še veliko več eh, zadev, ki bi jih želela omeniti. Na začetku smo se osredotočali tudi na teritorijalnost kot oviro. Gospod Dežla Šapel je to omenil. Tudi če bi imeli harmonizacijo na ravni EU, pa to presega vse regije in celine. Zato, če se osredotočamo samo na EU, zadeve ne bomo rešili. Ta stvar je dosti širša. In to je povezano še z neko drugo točko. Gospod Fernando Ruiz je govoril o varnosti orodij, naprav. In zato sprašujem, če se moramo ukvarjati s tem, ali tudi tu ni velikih razlik med uh, sodnimi praksami in kako to uskladiti, ali se vam to zdi potrebno. Ampak ne gre samo za ranljivost, uh, temveč tudi za priložnosti, to je nekdo rekel. In mislim, jaz ra verjamem ravno v to. Mislim, da se moramo osredotočiti predvsem na v to, da se borimo proti kibernetskemu kriminalu in tudi spletni spolni zlorabi otrok. Torej, presumljena sem bil zaradi dejstva, da um, poziv um, mladim um, e, potencijalnim hekerjem, da uporabijo svoje sposobnosti v dobrem namene. Uh, torej ponujajo se tudi um, lukrativne dobičkonosne karijere na tem področju. Sli, z, z, želim vedeti za vaše mnenje o tem. E, podjetja in tudi vlade najemajo hekerje, kajti pogosto um, je treba pač zaposliti hekerje, da se ti ne zgodi, da tebe hekajo, napade, da se da ne udrajo v tvoje sisteme s takimi hekarskimi napadi, gospa Grisbek. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala strokovnjakom za predstavitve, eh, ki so bile zelo tehnične in tudi zelo podrobne. Torej, ne bom sedaj govorila o tem, kaj ti um, precej že zazmujamo, ampak si bom to še enkrat prebrala in verjetno bom postavila potem tudi še pisna vprašanja nekaterim strokovnjakom, ker so te teme zelo pomembne in se moramo z njimi trenutno ukvarjati. In tudi v prejšnjem um, poročilu um, um, Um, um, smo se že ukvarjali s tem, torej gre za tehnična in politična vprašanja, ki se tu prepletajo. Gre za multiplikacijo er, ogrožen in to jaz eh, in državljani si pričakujejo odgovore od nas. Mi smo zdaj polno popovdan in mogoče. Um, želim biti malo polemična. Ehm, govorila, govorili smo o besedilih, ki obstajajo. Tu smo v odboru eh, parlamenta, vendar nismo zelo številčni. Zato sprašujem. Torej, mi smo govorili večkrat o besedilih, o direktivi iz leta 2013 in zato želim vedeti, ali po vašem mnenju potrebujemo novo zakonodajo prawo nowo zakonodaje, ale to potrzebujemy, um, torej in sicer normativno zakonodajo samo v ta namen, ali potrebujemo nek nov inštrument ali zadostuje obstoječ inštrument, kajti tu smo v številnih tematikah na številnih sektorjih in na evropski ravni vedno govorimo o tem, da je treba bolje sodelovati, več usklajevati. Uh, ampak eh, nekako se vrtimo v krugu in um, državljani seveda vidijo, eh, da se tehnike razvijajo in nekako se čutijo podrejene, se čutijo uh, Ehm, ogrožene zaradi teh dogodkov in v eh, tem je seveda velik problem kibernetske kriminalitete. Torej sprašujem, ali potrebujemo novo zakonodajo in če, kakšna je prioritarna us. Potem druga stvar ehm, in to je malo tudi povezano s prvim vprašanjem, prebrala sem poročilo um, o forumu, mednarodnem forumu o kibernetskem kriminalu, ki je potekal na začetku tega leta in v tem poročilu za mojo državo piše, da so kazni za kibernetski kriminal, da že obstajajo te kazni, vendar so um, um, zelo razdrobljene. Vendar to, kar manjka, niso eh, nobi, eh, zakon, niko, nove zakonodajne določbe, temveč finančna sredstva, nova urodja, nove tehnologije. In eh, da gre mogoče za pomankljivo usposobljenost eh, sodnikov, ali ste mojega mnenja? Um, oziroma to, kar sem prebrala v tem poročilu potem spet eh, zakonodajo, ali potrebujemo določbe ali ne. Danes sem brala v tisku, da želi Evropska komisija odpreti neko novo eh, gradbišče na področju kibernetske varnosti. Malo ste namignili na to. Ne vem, ali sem vas pravilno razumila, ali gre za umestni pregled eh, te strategije. Glo, eh, torej, digitalne strategije. E, torej, sem poročevalka v Sinci, zato govorim malo dlje in želim e, odgovor na to. E, prosim, gospa predsedujoča, da ste malo popustljivi, torej, da gre za um, pregled digitalne agende ali mi komisija lahko na kratko odgovori na to. In zadnje vprašanje. Eh, ko je bil eh, Julian King komisar tu, on je govoril o krepitvi odpornosti. Torej, to je, eh, ali komisija predvidiva tudi preventivne ukrepe, ali imate mogoče še kakšne druge dodatne informacije o ukrepih, ki jih pripravljate na tem področju. Okay, thank you very much. Uh, uh... Hvala lepa. Sedaj pa bi radi slišali odgovore, predvsem komisije, o zvezi s temi zakonodajnimi pobudami. Hvala, hvala gospa predsedujoča in hvala vsem eh, poslancem za vprašanja. Sprašali, vprašali ste, ali bomo pripravili zakonodajne predloge. To je to, o čemer ravno razmišljamo v zvezi z elektronskimi dokazi. In junija, tako sem že rekel, bomo pripravili svežen možnosti, ampak eh, trenutno zdaj še ne morem povedati, ali bo to zakonodajni predlog ali kaj drugega, ampak trenutno razmišljamo torej o tem, da bi to bil zakonodajni predlog. Spraš, vprašali ste, ali se vrtimo v krugu, ali želimo novo, um, novo zakonodajne predloge, ali moramo um, povečati finančna sredstva usposabljanja in tako naprej. Ne glede na to, ali bo prišlo do novih zakonodajnih pobud, um, moramo zagotoviti um, usposabljanja za ključne akterje. Eh, da se bodo bolje spoznali v programski upremi, strojni upremi in tako naprej. Torej, gre za celo vrsto eh, opcij in to velja za vsa področja, o katerih sem govoril. Bilo pa je tudi še nekaj specifičnih vprašanj glede napadov eh, oziroma glede eh, direktiva o napadih na informacijske sisteme in internet stvari. In tveganje napadov na volilne sisteme. Vem, da se kolegi s tem ukvarjajo in sicer v okviru strategije kibernetske varnosti in ali potrebo revizijo te strategije ali ne. Komisija želi celovito oceniti, ali moramo pregledati to strategijo ali ne, da bi rešili um, enega ali več teh uh, problemov. Govorili ste o izkoriščanju, spolnem izkoriščanju otrok. Moj oddelek se sicer ukvarja s tem, ampak mislim, da se boste s tem ukvarjali jutri, zato danes nisem govoril o tem. Torej, zato o e, izkoriščanju, spolnem izkoriščanju otrok ne bom govoril, ker bo generalna direktorica jutri se posvetila tej temi. Torej, umisni pregled strategije za digitalni trg. Danes ni nobenega kolega, ki bi se s tem ukvarjal, ampak vem, da delo napreduje. In če um, rad bom posredoval to vprašanje pristojnemu v pristojnemu generalnemu direktoratu in potem odpornost in povečanje odpornosti. Tudi s tem se ukvarjamo v okviru eh, razmišljanja o tem, ali naj bi izvedli pregled ali ne strategije o kibernetski varnosti. Gospod Bertrand Lešapel želi odgovoriti. Hvala. Gospa predsedujoča, samo kratek komentar na nekaj vprašanj in pripomb, ki smo jih slišali. Terminologija je zelo pomembna. Ko govorimo o harmonizaciji, um, in ko um, govorimo o sodelovanju, ki naj bi presegalo meje Evropske unije, vidimo, da so težave že, že v Evropski uniji. In zato gre za pravno interoperabilnost in moramo um, dati večjo um, um, težo umestnikom med. Um, javno sfero in zasebno sfero. In ko se postavlja vprašanje, ali, bi, ali potrebujemo nove inštrumente, um, torej nova besedila v obstoječi kategoriji inštrumentov. Torej potrebujemo nove inštrumente na mednarodni ravni, ki niso zakonodaja, ki niso pogodbe, temveč ki so neke vrste politični standardi, nekaj, kar bi posamezni deližniki pripravili in potem bi jih oni uporabljali in jih vključili v bu, bodi se v zakonodajna besedila ali tudi v storitve. Torej pravna interoperabilnost in politični standardi. In tretja stvar, pomemben element je eh, eh torej določanje eh, obsega tega pojava. Torej, da bi šli preko Evropske unije. Evropska unija ima enkratno priložnost, da določi standarde, da je vodilna obenem, pa potrebujemo politične standarde in pravno interoperabilnost tudi um, v tem smislu, da bi jo, presi, da bi jo um, razširili na tista območja, kjer imajo sedež posamezna podjetja. Uh, ki se s tem ukvarjajo. Um, torej, in tu uh, je potrebno sodelovanje teh podjetij. Eh, torej, pravosodna dimenzija je seveda horizontalna eh, tema in potem kako izvrševati suverenost v digitalni dobi, to je pa spet posebno vprašanje. Eh, Hvala za to zelo obsežno, celovito razpravo. Hvala eh, vsem, ki so dali svoje prispevke. Eh, to je bil na vsak način zelo, to je bila zelo zanimiva tema in opozarjam vas tudi še enkrat na študijo. In potem se vidimo spet jutri ob devet.